Je vous propose que nous commencions. Donc le premier sujet. Bomo kar začeli z današnjo sejo in prehajamo kar na prvo točko dnevnega reda za danes jutraj, kjer gre za varnostne skenerje. In s tem predajem besedo gospodu Rivelinijo, ki bo predstavil svoje mnenje. Izvolite. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsedujoča. Odbor za promet in turizem, ki je pristojen v tej zadevi, želim povabiti, da v svoj predlog resolucije, ki bo odobren marca, vključi naslednje pobude, ki so namenjene temu, da bi čim bolj zmanjšali možno negativne posledice na zdravje pri uporabi telesnih skenerjev, tudi če so te emisije majhne. Še zlasti bi rad podaril. Prvič, menimo, da je za zdravje najprimernejša tehnologija, ki temelji na sistemih za slikanje z milimetrskimi pasivnimi valovi, ki ne odajajo nikakršnih žarkov. Študije, ki so bile opravljene, kažejo, da tu ni zaskrbljenosti za zdravje pri uporabi take tehnologije. Drugič, želimo, da se predlaga kot najprimernejša rešitev oziroma kot najboljši kompromis, ki temelji na sistemih za slikanje z milimetrskimi aktivnimi valovi ki uporablja neionizirajoče sevanje. To pomeni, da torej ni X rentgenskih žarkov in zato sevanje se meni, da ni škodljivo, če je izpostavljeno s takemu slikanju pod mejami, določenimi v sedanji zakonodaji. Tretjič. Menimo, da je treba vključiti tudi to, da tehnologija, ki temelji na rentgenskih žarkih s povratnim sipanjem, oddaja majhno količino rentgenskih žarkov. Ve se, da ima vsakršna še tako nizka izpostavljenost ionizirajočemu sevanju dolgoročno lahko posledice za zdravje, še zlasti glede na to, da se učinki sevanja kopičijo. Zato morajo ukrepi za zaščito pred sevanjem zagotoviti, da bodo izpostavljenosti čim niže, še zlasti, ko gre za delavce v sektorju in potnike. Četrtič, podariti je treba, da tehnologija, ki temeli na slikanju z rentgenskimi žarki, odaja veliko količino teh žarkov. Zato je treba izključiti možnost njene uporabe za sistematično slikanje v zvezi z letalsko varnostjo. Petič, V zvezi s telesnimi skeneri na osnovi rentgenskih žarkov, o čemer sem govoril že prej, je potrebno zahtevati posebno obravnavo potnikov, ki so občutljivi na ionizirajoče sevanje, naj omenim nosečnice in otroke. Poleg tega je treba predvideti izjeme za ljudi, ki imajo ugrajene zdravstvene naprave, naprimer srčne spodbojevalnike in defibrilatorje. In šestič, Države članice je potrebno pozvati, naj občasno preverjajo dolgoročne učinke izpostavljenosti telesnim skenerjem ter njihovo pravilno namestitev, uporabo in delovanje. Pri tem pa je treba upoštevati tudi tehnološki napredek, ki ga dosegamo. Sedma točka držav članice potrebno zahtevati, naj potnikom zagotovijo jasne in popolne informacije na letališčih in to pred začetkom potovanja. V teh informacijah je treba vključiti vse tisto, kar se nanaša na uporabo telesnih skenerjev. In zlasti, kar zadeva to sedmo točko, ki ni bila vključena v našo pobudo, predvsem zaradi dolžine besedila, tu bom predstavil ustni predlog spremembe, takoj, ko bo priložnost za to. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na morebitno vprašanje. Eh, Najlepša hvala. Gospod Žaklin Foster. Um, um, hvala lepa. Naj povem, da se strinjam z vsem, kar je povedal Eh, gospod poročevalec. Eh, najprej sem bila poročevalka glede uredbe 2320 po 11. septembru, zdaj pa smo prišli na to temo. Mislim, da gre za zelo težavn dokument, eh, zaradi tega, ker je pristojni, prvi pristojni odbor, odbor za promet, gre za to, kakšno tehnologijo uporabiti, seveda se odbor za zdravje ukvarja z zdravstvenimi posledicami, potem pa imamo še splošne zadeve, ki jih je treba upoštevati. Moramo sprejeti, da gre za dodatno orodje v boju proti terorizmu na letališčih. Ja, mislim, da vsi to načeloma sprejemamo, vendar pa moramo komisiji sporočiti, da se ne moremo odzivati samo na situacije, ki se vedno znova pojavljajo v življenju. Želimo si boljšo izmenjavo informacij čez meje, sploh ko začenjamo za procesi v boju proti terorizmu, moramo eh, optimirati sistem rezervacije vozovnic, tukaj bi morali filtrirati informacije, glede sumljivih eh, oseb pri, že pri rezervacijah. To so vprašanja, ki smo jih postavljali. To ni zelo popularno, vendar pa včasih ne moremo biti najbolj priljubljeni, če poskušamo zastopati veliko večino potnikov, ki si želijo hitre obravnave. In večino stvari bi lahko naredili še preden ljudje pridejo na letališče ko pa pridemo na letališče, se srečujemo z zadevami sezuvanja čevljev, omejitve tekočin. V bistvu je to prišlo iz eh, informacij, ki smo jih zbirali in izmenjevali čez meje, ne pa na osnovi odkrivanja z skenerji ali čem drugi. Zato se moramo še bolj osredotočiti na to, da varnostne službe svoje delo bolje opravljajo. Ko smo enkrat na letališču, se bomo srečali z telesnimi skenerji. E, pri nas smo v boljši situaciji kot marsikaj drugot, saj smo že uvedli uporabo teh skenerjev. Na skipolu jih tudi preizkušajo. In zdi se mi zanimivo, kaj je povedal poročevalec, kajti tam uporabljajo e, milimetrsko tehnologijo uporablja tudi ustrezno programsko opremo, tako da to eh, slikanje ni eh, nevarno. Pri nas pa uporabljajo eh, tudi rengenske žarke s povratnim sevanjem. Na vsak način moramo omogočiti vse evropsko harmonizacijo teh tehnologij potrebujemo eh, nove predloge. Se pa strinjam z poročevacem, ko pravi, da se moramo osredotočiti na tehnologijo, ki obstaja. Mnoga podjetja in organizacije pritiskajo na nas, paziti pa moramo, da ima to čim manjši vpliv na potnika. Tako da popolnoma podpiram to, kar je povedal poročevalec. Pogledati si je treba tudi, kaj, lahko, kaj zmorejo ti stroji in to ne bo nobena skrivnost. Wikipedija je eh, skekala tudi računalnike v Pentagonu. Tukaj gre za odkrivanje ekskluziva, vsi hodimo skozi detektorje kovin. Telesni skener bo odkril vse, kar imamo na telesu, ostaja pa odkrivanje eksploziv še vedno bodo uporabljali tudi ročne detektorje za odkrivanje posameznih eh, eh, snovi. Uporabiti bo torej treba kombinacijo različnih eh, zadev. Na vsak način podpiramo to dodatno opremo. Komisija ne poskrbi za uporabo najboljše tehnologije, ki je na voljo. Seveda se zavedamo, da. nekateri eh, strokovnjaki za zdravje pravijo, da ni težav z rengijskimi žarki s povratnim sipanjem in zamenjavo ljudi v skenerjem. Dejstvo pa je, da bodo nekateri morali tudi večkrat na dan iti skozi te skenere, to je treba upoštevati. Lahko pa kljub temu pridemo do nekega smiselnega zaključka. Pripravili bomo različne predloge sprememb, tudi mi bomo pripravili kakšnega. In upajmo, da nam bo komisija prisluhnila, da nam bodo prisluhnili tudi države članice in bomo tako prišli do uspešnega zaključka. Hvala lepa. Kris. Hvala predsedujoča. Govorim v imenu gospoda Udžica, našega poročevalca v Senci, ki je danes na odboru za promet in bo pripravil predloge sprememb. Strinja se da ti varnostni skenerji, telesni skenerji niso ne nevarni. Če pa govorim v svojem imenu, lahko povem, da je to nekaj novega zame, nova tema. In ob teh predlogih se mi porajajo različna vprašanja, kot je rekla Jackie Foster, se ti skenerji uvajajo v združnem kraljestvu. Pojavili so se določeni pomisleki glede zdravstvenih posledic, ampak eh, uporabljamo tudi mobilne telefone in še marsikaj drugega. Če, če se ukvarjamo z eh, zdravstvenimi tveganji, potem eh, nišče ne bi smel voziti nekega vozila, ker vozila ubijajo. Ampak tako ni, gre za novo tehnologijo in to še ne pomeni nujno, da bo to imelo neke strašne učinke za prebivalstvo kadar se uvaja taka tehnologija v Združenem kraljestvu ali kje drugje, se pojavljajo pomisleki, da bo eh, kdo oškodovan. In potem bi varnostne službe lahko tožili na pretek. Vsi odeleženi so se potrudili, da skeneri ne bi škodljivo vplivali na potnike že zato, ker bi to veliko stalo, če bi te naprave škodile. V predlogih tukaj imamo menjene različne tehnologije. Ne poznam razlike med temi tehnologijami in, in tudi ne vem, kakšne so posledice njihove uporabe. Kar pa vem je, da ni naloga tega parlamenta, da izbira tehnologije. Mi moramo postaviti standarde potencijalnih zdravstvenih eh, tvegan in eh, izpostavljenosti. Gotovo imamo neke eh, takšne standarde, kako se določajo. Mogoče bi nam lahko komisija temu nekaj povedala kakšni standardi vodijo uporabo skenerjev, kdo izdaje licence, dovoljenja za eh, takšno opremo, verjetno obstaja nek eh, takšen organ za to vrstne naprave. Vprašanje je tudi, kdo naj bi tukaj ukrepal. V tretjem ostavku piše, da se predlaga, da se izognemo takšne tehnologije. Kdo smo tukaj mi, kdo to predlaga eh, in zakaj si tukaj prizadevamo za evropsko prepoved ali eh, želimo evropska sredstva za to, da bi pročili različne možnosti. Ni mi popolnoma jasno, na koga se to nanaša. V poročilu so določeni pomisleki omenjeni, drugi pa ne. Rad bi se prepričal, o čem bomo tukaj glasovali. Sej ni to samo neko govoričenje kot v gostilni po dolgem dnevu, ko se nepoznavalci pogovarjajo o tem, kateri skener uporabljati. Rad bi vedel, zakaj pač gre. Že nekaj mesecev hodim skozi telesne skenerje na mojem lastnem letališču. in me ne otipavajo več varnostniki. Moram reči, da mi je to prav všeč, da me več ne preizkujejo, ne pretipajo, ampak da to opravi skener in verjetno je to tudi varnostnemu kadru bolj všeč. No, mislim, da sem s tem dovolj povedal. Pričakujem pa odzive komisije. Lepa, Kris. Sabine Wilms. Hvala lepa, sprašujem se, ali bodo ti skeneri prinesli resnično več varnosti, zaradi tega, ker lahko eh, preslike samo površino telesa, ne pa tisto, kar se skriva v gubah. Potencijalni atentator, ki je imel eksploziv skrit v spodnjih hlačah, eh, tudi skenerji ne bi odkrili. In tukaj se postavlja vprašanje, kakšna je v bistvu korist tih eh, telesnih skenerjev. Nekdo, ki želi na vsak način prinesti eksplozivno letalo, tega ne bodo ostavili tudi ne skenerje. Govorili smo tudi o zdravstvenem varstvu. Če bomo te skenerje na široko uporabljali, se bo povečala izpostavljeno sta sevanju pri milimetrskih žarkih imamo sevanje do 20 do 30 GHz, kot pri mobilnih telefonih študij je naj ne bi pokazali nekih eh, zdravstvenih eh, posledic, podobno je pri mobilnih eh, telefonih, če tudi naj bi ti domnevno škodili. Vprašanje je, kako je z ogroženimi skupinami, nosečnice, otroci, pa tudi sodelavci, ki so vse čas ob teh skenerjih. Za me je pomembno tudi varstvo podatkov in varstvo zasebnosti oseb, ki se nadzorujejo in kontrolirajo. Ugotovili smo že, da ni mogoče popolnoma zagotoviti varstva podatkov in osebje lahko pride do zelo zanimivih eh, slik, ki jih lahko zlorabi kasneje. Potem pa se odkrivajo tudi plenice, katetri in podobni pripomočki. To bi lahko negativno vplivalo, če otrok ne bo dovolj dolgo stal v skenerju, kar se dogaja pri malih otrocih. Potem bodo ponovno mm, varnostniki preiskali otroka z pretipavanjem. Vemo pa, da otrokom vedno pravim, da naj se ne pustijo otipavati od tujcev. Letala so kot druga prometna sredstva, uporabljamo jih v vsakem primeru. V Italiji so že ponovno upravili te skenerje, saj so morali še več eh, preiskovati ročno in so gotovi, da jim ne prinaša veliko in iz tega razloga tudi sama zavračamo uporabo uporabo. Hvala lepa, Jolanda Hübner. Hvala lepa, vsi se strinjamo, da naj bi ti skeneri prinesli večjo varnost v letalskem eh, prometu. Vendar pa moramo eh, ugotoviti, koliko več varnosti bo nam to prineslo treba si ogledati stroške zagotavljanja varnosti, pa tudi negativne posledice za zdravje. Zavedati se moramo, da ni vsak, eh, ki gre skozi tak skener, popolnoma zdrav. Tukaj imamo ljudi, ki so bolni ali so bili operirani, imajo vgrajene razne naprave. kar pomeni, da bi lahko na naprimer vgrajene spodbojevanje ali kaj podobnega te naprave slabo eh, vplivale. Mogoče lahko negativno vplivajo tudi na koga, ki je pred kratkim bil operiran. Seveda moramo izmenjati mnenja, vendar pa se moramo zavedati, da gre za resen problem za mnoge potnike, nosečnice, mater z majhnimi otroki, tudi na nje lahko ta, to sevanje negativno vpliva. Ne moremo trditi, da na nosečnice to sevanje ne vpliva. Ne vemo, kakšne bodo posledice za eh, dojenčka oziroma otroka, kako to vpliva na ljudi, ki gredo pogosto skozi takšne skenerje. Mogoče bo to povzročilo dodatne bolezni. Ne vemo, kako škodljivo to dejansko je. vemo, da teroristi uporabljajo različne metode, ki nas vedno znova presenečajo. In strinjam se z kolegi, ki pravi, da po, kolegico, ki pravi, da potrebujemo ustrezno obveščevalno dejavnost in izmenjavo informacij. Iz lastne afere smo ugotovili, da so lahko v letala prišli paketi z eksplozivom. prišli so na letalo tudi eh, potniki, ki so bili potencijalno nevarni. Vse te zadeve lahko odkrivamo z ostrezno obveščevalno dejavnostjo. Na vsak način imamo različne možnosti za zagotavljanje večje varnosti na letališčih. To vrstni skeneri so lahko zelo škodljivi za zdravje. In mogoče smo bili nekoliko prehitri pri tem. Ne pravim, da to ni morda metoda, ki je v končni fazi zelo učinkovita, ampak sedaj še ne vemo, če bodo imeli ti skeneri negativne posledice. Hvala lepa, Kriton. Hvala lepa, predsedojoča. pridružil bi se tistim kolegom, ki so izrazili pomisleke glede teh zadev. Tudi meni se zdi, da je tako, kot je povedala gospa Vils. da ne moremo iti tako naprej. Upam, da pri naslednjem terorističnem napadu ne bo do teroristi našli poti, da se izognejo eh, to vrstni kontroli. Vedno znova bomo razpravljali o novih tehnologijah, ki jih lahko uporabljamo in v končni fazi ne bomo uspešni pri ustavljanju te grožnje. Mislim, da ta ukrep ni sorazmeren. Skrbijo me eh, zdravstvene posledice. Mislim, da je že dejstvo, da se ti skeneri uporabljajo v nekaterih eh, evropskih državah, nekaj, o čemer bi morali razpravljati, kako lahko nekatere evropske države uporabljajo takšne ukrepe. Saj ta letališča uporabljajo tudi prebivalci Evrope in sveta. Če imajo ti skenerji vpliv na zdravje ljudi najprej, moramo razpravljati o tem, preden sploh lahko razmišljamo o razširitvi uporabe. Hvala lepa, Karl Šluter. Eh, tak so mi, eh, fru ordförande. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pridružujem se poročevalcu. ti milimetrski aktivni valovi, imamo ne samo aktivne, ampak tudi pasivne, ki registrirajo terahertz valove, to se pravi toplotne valove, ki jih oddaja telo in eh, ti tudi ne vplivajo tako na zdravje, saj eh, odkrivajo eh, samo signale, ki, jih, ki se oddajajo. S tem lahko odkrivamo tudi prašne delce in podobno. Seveda so tudi možnosti manipuliranja teh eh, kontrol, seveda je možno tudi skriti zadeve v kožne gube in podobno. Nobena metoda ni stotna. Izključujem vsakršne aktivne skenerje ne glede na to, ali uporabljajo rengenske žarke ali kakšne druge žarke. To je popolnoma nespremljivo. Gre za nespremljiv poseg v zdravje. Tukaj imamo različne posledice, za, sploh za potnike, ki pogosto uporabljajo te, to vrsto prometa. Sam sem kvečemo za uporabo pasivnih eh, valov. Dejstvo je, da ne moremo nikomor prepričati, da razstreli letalo. Dokler imamo eh, duty free trgovine, bomo imeli nevarno. Vse je mogoče seboj prinesti zdravila, tekočino kupiti v trgovinah na letališču in si zmešati eksploziv. Tudi surovine lahko kupimo na letališču. Skratka, popolne varnosti ni drugače bi morali prepovedati vse trgovine za varnostnimi kontrolami na letališču. Tukaj gre za množične proizvode, ki se vozijo sem in tja. Ne razumem, kaj naj bi pomenilo to tele brez eh, carinske prodajalne proizvode vse te prodaje, proizvode, ki jih je mogoče skriti na telesu, če hočemo resno opravljati svoje delo, bi morali preprečiti prodajo um, možnih sorovin na letališčih. Gospa Foster je dejala, da je naloga varnostnih služb, da, da se odločajo, kdo je potencialni turist, kdo pa ne. Bolj učinkovito je vključiti obveščevalne službe pri pregledu ljudi, ne pa skenirati osebe vsakič, ko grejo skozi kontrole. Če ne bi našli nobenih alternativnih metod, bi še vedno ostale železniške postaje, metroji in tako naprej, kjer bi lahko prihajalo do napadov. Torej, če ne bomo Če ne bomo uvedli teh skenerjev na vsakem eh, mestu, kjer se zbira veliko ljudi, kot tudi na kolodvorih in podobno, mislim, da bo najbolje zadeve reševati za odprto družbo, kjer se ni treba skrivati drug pred eh, drugim. Tukaj gre za drago metodo, neučinkovito metodo, ki eh, posega v integriteto Eh, osebe. Pri sprejemu zakonodaje boju proti terorizmu lahko vidimo, kaj je dejansko očinkovito, eh, kaj lahko uporabljamo in kaj ne. Ohraniti moramo odprto družbo, integriteto posameznika. Ti skenerji eh, tega ne, tega ne izpolnjujejo. Zato sem proti njim. Ines Ayala Sende. Gracias, señor. Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo, čeprav me do zdaj ni bilo, ker sem bila na glasovanju v drugem odboru. Pri skenerjih je treba upoštevati pomemben vidik in tem se je treba pogovoriti tudi s eh, strokovnjaki. In to je povečanje varnosti v sektorju, kjer je treba zagotoviti čim večjo varnost za to, da lahko ta sektor preživi in da lahko da zajamčimo mobilnost naših potnikov. Ko smo govorili o uvedbi skeneri, smo govorili poleg varnosti tudi o pomembnem vidiku in to je večja udobnost in hitrost pri varnostnih pregledih in da se izognemo fizičnemu preverjanju teles oseb. Če bi imeli mehanizem in tehnologijo, ki bi nam pri tem pomagala, je treba preučiti to možnost, ravno tako, kot premišljujemo o uvedbi druge vrste tehnologije, ko gre za povečanje varnosti. Seveda pa je treba zagotoviti pogoj in to je vidik zdravja. Pogovarjali smo se strokovnjaki o tem vprašanju in obstaja še vedno nekaj dvomov in vprašanj strani strokovnjakov pri tem. Tudi glede tega, kako lahko zagotovimo varstvo zdravja, še posebej oseb pilotov, osebja pilotov, um, stvardes in tako dalje, ki, ve, ki morajo iti čez takšen pregled vsak dan in pa da zagotovimo zdravje rednih potnikov, ki že tako ali tako trpijo zaradi velike izpostavljenosti. Torej, da ne bomo zapravili toliko denarja za zelo razvito tehnologijo, če bi bila ta škodljiva, da bi potem lahko poskrbeli za varstvo zdravja. Glede zaščite eh, zasebnosti v Hamburgu sem šla preko takšnih, eh, eh, takšnih skenerjev in eh, motilo me je samo to, da me niso vprašali, če želim iti čez takšen pregled ali ne. V teh dneh smo videli slike in podobe v primeru ZDA, kjer ni postalo popolnoma jasno, če lahko zagotovimo varstvo zasebnosti v celoti. In pa še vprašanje stroškov in stroškovne učinkovitosti, tudi to je treba poštevati, gre za zelo drago tehnologijo. In če bomo upoštevali torej in se pogovarjali o obvezni uvedbi ali ne, je treba upoštevati tudi to. Glede zdravja, kar je najpomembnejše vprašanje, obstaja kar nekaj odprtih vprašanj in eh, poročevalec ima prav, ko postala določeno hierarhijo glede teh vidikov. Kristej, vi še enkrat zelo na kratko. Tukaj vidimo različne zaskrbljenosti. Jaz grem vsak teden skozi skener, pa še nisem eh, mrtev, torej ni neke neposredne nevarnosti. Prosil bi, da se komisija odzove glede vplivov na zdravje, kakšne imamo podatke o negativnih posledicah za človekovo zdravje. Gospod Pirilijo l'esposizione. Čestitam kolego Riveliniju za njegove predloge. Saj tudi različna vprašanja, katera se bo treba še poglobiti in to je pravzaprav tudi namen naše razprave. Od letališč in letališke osebe zahtevamo vedno več zagotavljajo naj bi se čim več varnosti. Hočemo, da mora biti kontrole enostavnejše, hitrejše. Prejšnji teden so nas najprej kontrolirali v Budimpešti, pol pa še v Italiji. Na vsak način obstaja tukaj vprašanje tveganja za zdravje. Mislim, da ne moremo uvajati eh, tehnologije, ki povzroča težave. Zagotoviti je treba, da bodo naprave varne. Kontrole tistih, eh, ki imajo zdravstvene težave, morajo biti prav tako zanesljive, krati pa ne smemo ogrožati njihovega zdravja. Tukaj vodimo zelo zanimivo razpravo, ampak v končni fazi si vsi želimo hitre kontrole, saj vsi veliko potujemo in si ne želimo, da bi to trajalo še dlje. Zato podpiram kolega. Besedo dajem gospi Foster za eno minutko. Um, Najlepša hvala. Samo nekaj bi rada povedala mojemu dobremu prijatelju Krisu Davisu. Nam se to ne zdi smešno in večino se nas trudi, da bi to ohranili v določeni perspektivi. 20 let sem delala v talski industriji in veliko knjig in filmov sem videla na to temo, zato te stvari ne jemljem lahko. Seveda podpiramo dodatno orodje za boj proti terorizmu, to sprejemamo in tudi javnost to sprejema. Pravimo pa, da imamo tehnologijo, ki jo imamo na voljo, vemo, da obstaja, ki ni tako zelo škodljiva kot tista, ki se uporablja. O tem govorimo. Ravno tako ne pravimo, da bo komisija tista, ki bo odločala, kakšne vrste tehnologije bomo uporabljali. Želijo spostaviti okvir v Evropski uniji, ki bi zagotovil določeno harmonizacijo. In še za konec, Kris, v resnici ne greš čez skener vsak teden. V tem trenutku se naključno izbere potnika, ki gre preko skener um, in potem se naključno odloči, koga bodo preverili. Čisto malo še, gospa predsedujoča, takoj bom končala. Torej, če boste. To počeli dva meseca, to ni dovolj, tukaj gledamo dolgoročno posledico. Torej, skušamo se osredotočiti na pragmatičen vidik in da uporabimo vsa možna orodja, kot je obveščevalna služba in tako dalje, zato da se bolj učinkovito lahko borimo proti terorizmu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo gospodu Kornelisu v imenu komisije dve, tri minute. Prosim, da se držite v misli. Like the... Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil gospodu Riveliniju za osnutek mnenja. Gre za zelo dobro mnenje, kar nam bo pomagalo pri našem delu. Najlepša hvala tudi poslancem za razpravo. V tem trenutku delamo na oceni vplivov o uporabi varnostnih skenerjev S tem smo začeli pred nekaj meseci. Upamo, da bomo delo zaključili v naslednjih tednih, zato je zelo koristno, da smo danes tukaj in da sodelujemo v razpravi in da vidimo, kakšne mnenje odbora. Pri oceni plivov bomo upoštevali običajne vidike, to so gospodarski, okoljski in pa socialni vidiki posledic in seveda bomo še posebej pogledali vpliv na temeljne soboščine, pravice in pa vpliv na zdravje. Še posebej bomo ocenili vplive na zdravje. Nasplošno bi rad dejal, da nažalost nimamo popolnih naprav za varnost v letalskem prometu. Vse metode in tehnologije imajo svoje slabosti prednosti, včasih so to praktične neugodnosti za potnike, vendar pa, kolikor se bomo soočali z negotovostjo in grožnjo v letalskem prometu, bomo skušali na, najti najboljšo možnost za pregled potnikov torej upoštevati moramo čim višjo raven varnosti, istočasno pa zagotoviti spoštovanje temeljnih soboščin in varstvo zdravja potnikov. Še nekaj o zdravju. Kot je povedal poročevalec, bomo torej pogledali sisteme z milimetrskimi aktivnimi valovi in ionizirajoče sevanje. Pri milimetrskih aktivnih valovih v obeh primerjih že imamo obstoječa pravila v Evropski uniji in tudi izkušnje. Dognanja so podobna kot pri mobilni telefoniji in pa pri mikrovalovnih pečicah, torej gre predvsem za količino izpostavljenosti, ker tukaj ne gre za akumulativni učinek ioniza ionizacije. Gre torej za intenziteto teh, eh, tega sevanja in zato to ne sme povzročati nobenih težav za potnike, ki gredo čez takšne preglede. Pri jenizrajočem severu tudi tukaj imamo že obstoječo zakonodajo znotraj pogodbe Euratom, kjer se govori o vseh vrstah izpostavljenosti za nemedicinske namene verjetno ti skeneri ne bodo zadnji primer, kjer bo to veljalo. Splošna načela v tej zakonodaji so naslednja. Uporaba ionizirajočega sevanja za nemedicinske namene je treba utemeljiti, ko gre za izpostavljenost, za, s tem, da zagotovimo, da gre za resnično prednost za posameznike in za družbo nasplošno. Treba je torej pregledati primer po primeru. Treba je zagotoviti tudi, da so te doze čim nižje, s tem, da se upošteva vse faktore. In pa tretjič, treba je omejiti sevanje tako, da zagotovimo, da noben posameznik ne bo izpostavljen višjemu sevanju, kot je to določeno v zakonodaji. Države članice morajo imeti organ za radi preprečevanje radioaktivnega sevanja. in poštevati pogoje, ko gre za naprave, ki oddajajo radioaktivno sevanje. upamo, da bomo opravili v naslednjih tednih eh, našo oceno vpliva in takrat vam bomo predstavili naše rezultate. Najlepša hvala. Gospa Rosbach, eno minuto. Tusind tak, formand. Ganske kort, jeg var med transportudvalget i Schiphol. Najlepša hvala. Bila sem v odboru za transport in tam smo poslali delegacijo v Skipol, kjer uporabljajo takšne skenerje in imajo že petletne izkušnje. Veliko osebja mora večkrat na dan iti čez takšne skenerje. In te osebe so pod zdravstvenim nadzorom. Ti so namreč tisti, ki najbolj pogosto uporabljajo skenerje. Videli so, da po petih letih ne obstaja nobenih zdravstvenih problemov, ki bi jih opazili pri osebah, ki gredo čez takšen pregled večkrat na dan. Prihajam iz odbora za transport in tudi sama sem bila v, na letališču Skipor in tudi sama sem šla preko takšen skener. Gospod Šliter. zakaj ne predlagate pasivnih naprav, kakšni so stroški in zakaj ne razpravljamo o grožnjah terorizma v drugih vrstah transporta in kakšna je resnična grožnja za družbo. Zahtevam pisni odgovor na ta vprašanja. Hvala lepa. Une, réponse, monsieur le rapporteur, pour un rapport qui visiblement a suscité beaucoup d'intérêt. Sedaj pa damo besedo gospodu poročevalcu. Prosim vas za odgovor na vse te pripombe. Tutti kolegi. Hvala lepa. Hvala vsem kolegom, ki so se oglasili. Moram reči, da je bilo veliko pozornosti namenjeno temu poročilu. Mi smo izvoljeni politiki in naša dožnost je, da sprejemamo zakonodajo in to s tem namenom, da lahko na uravnotežen način sprejmemo taka pravila, ki ščitijo vse pravice državljanov v tem primeru, pa gre za celo vrsto pravic, gre za pravico do zdravja seveda. In tukaj ne gre samo za rentgenske žarke oziroma za skenerski pregled. Gre tudi za pravico državljana, ki mora potovati in ki želi biti psihološko zaščiten s temi novimi tehnologijami. To je tudi psihološka zaščita zdravja potnikov. Potem pravica do mobilnosti, pravica do varnosti. Mi, ki smo zakonodajno telo, moramo na uravnotežen način upoštevati vsa ta vprašanja in skušati sprejeti take določbe, ki bodo čim bolj uravnotežene. Zato in tu odgovarjam kolegom, ki so spraševali, kaj počnemo in o čem bomo glasovali. Sam sem si dovolil, da sem skromno predlagal nekaj sprememb. In tu je pravzaprav en skupni imenovalec. To pa je izključitev uporabe rentgenskih žarkov. Dejstvo je, da ta tehnologija ni primerna in na tak ali drugačen način ogroža zdravje. In če se tu navežem na komisijo, mi moramo poskusiti uskladiti vse pravice, sprijeti take določbe, ki bodo napredne v tehnološkem smislu. V naše zakone moramo vključiti najboljšo tehnologijo, ki danes obstaja, pri čemer pa moramo seveda biti pripravljeni, da jo kasneje tudi prilagodimo in sprejmemo nove določbe. Dovolite mi, da zaključim svoj prispevek in spomnem na filozofa, ki je ščitil tradicijo in je dejal, da je sodobnost podoben kot lopata, ki če jo uporabljate napačno, vam to lahko škodi, sicer pa je to lahko zelo koristno orodje. Zato moram reči, da moramo uporabljati tudi mi tehnologijo na tak način, da nam bo koristila. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naj vas spomnim, da je časovni rok za vlogo predlogo sprejem decembra. V odboru bomo glasovali 24. in 25. Enera, eh, januarja 2011, na prvem zasedanju pa bomo glasovali aprila. Naslednja točka na dnevnem redu, zelo pomembna točka, gre za beljakovinske primokljave v Evropski uniji, kako rešiti dolgotrajen problem.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 če Evropa lahko poveča proizvodno rastlinskih beljakovin in če tega ne uspe storiti, moramo potem beljakovine v obliki mesa uvažati iz drugih držav. Ta, to vprašanje ima posledice tako za zdravje kot za okolje. v tem trenutku lahko ugotovimo, da je Evropska unija dost, postala dosti bolj odvisna od uvoza in tudi dosti bolj ranljiva, zaradi tega, ker je treba uvažati vedno več beljakovin. Poleg tega je, se je poraslo tudi povpraševanje na svetovnem trgu, še posebej na kitajskem, po mesnih izdelkih. iz vedika zdravja in varstva okolja se moramo odločiti med beljakovinami živalskega izvora ali rastlinskega izvora. Kar zadeva živalske beljakovine, tukaj imamo kolegico Dagmar Rodberend, ki se ukvarja s tem vprašanjem. Vemo namreč, da od izbruha bolezni BSE in po uvedbi prepovedi krmljene živine z živalskimi beljakovinami, imamo vprašanje, ki je še vedno tabu. Vendar pa se sedaj pojalo vprašanje, vprašanje ne prežvekovalcev. in v tem poročilu se tudi, se tudi postavlja to vprašanje. Prepričan sem, da lahko komisija pregleda to vprašanje neprežekovalcev, ko gre za krmljenje z živalskimi beljakovinami in stvegani, ki so s tem povezani. Videli boste, da obstaja zelo veliko omejitev za proizvodnjo beljakovin rastlinskega izvora. Gre za podnebne omejitve, omejitve glede zemlišč. Naj vam dam primer za razlikovanje med žitaricami in strošnicami, če se na mačarskem mora nekdo naprimer odločiti za strošnice ali žitarice, je to seveda odvisno od subvencij. Pri žitaricah je dodana vrednost v količini 600 evrov. Torej, imamo 600 evrov dodatnih pomoči za proizvodnjo žitaric v primerjavi s stročnicami. Tudi v Franciji imamo mogoče primer za to, vendar pa vsi vemo, da je skupna kmetijska politika pač sestavljena z ločevanjem tako, da je zelo težko to izvajati. Treba pa je pogledati tudi vidik varstva okolja. Torej, gre za zelo komplicirano eh, zadevo. Imamo seveda stročnice, istočasno pa imamo stranske proizvode, ki vsebujejo zelo veliko beljakovin. Torej, zelo dobro bi bilo, če bi lahko pridelovali več beljakovin zaradi tega, ker bi s tem zmanjšali emisije in vsebnost toplogrednih plinov in dušika, istočasno pa moramo uporabljati manj umetnih gnojil. Vse to je zelo dobro za naše okolje. Dodati pa je treba tudi, da s tem ne bomo rešili pomankanje beljakovin v Evropski uniji. Če bomo začeli z ovanjem teh rastlin, bo večina teh eh, rastlin spadalo pod gensko spremenjene organizme in tudi to je treba upoštevati. Desetino pri žitaric moramo uvoziti, pri stročnicah pa bi lahko sami pridelali zgolj četrtino, ostalo bi mogli uvoziti. Tretjina teh bi bilo pa gensko spremenjenih organizmov. V tem trenutku imamo mešane vrste, ki v 50-60 odstotkih vsebujejo gensko spremenjene dele. S tem se pojavlja tudi veliko vprašanj glede varstva okolja in zdravja, zato priporočam, da v reformi upoštevamo tudi to vprašanje pri glede reforme skupne kmetijske politike in da upoštevamo porast pridelovanja stročnic. Gre namreč za veliko nevarnost v Evropski uniji in tega do sedaj nismo dovolj široko in poglobljeno obravnavali. Veliko ljudi je proti gensko <clears throat> spremenjenim eh, proti tem organizmom in 80 odstotkov rastlinskih proizvodov, ki jih uporabljamo za krmo, prihaja iz gensko spremenjenih organizmov in tudi to je treba spremeniti. Za konec bi vas rad opozoril na naslednji. Prosim tudi za vašo podporo. dobro za okolje bi bilo, če bi uvedli več stročnic, torej zmanjšali bi emisije toplogrednih plinov. Ravno tako bi s tem lahko zmanjšali nesnaženost. S tem bi pridobili tudi glede raznolikosti, ne vemo pa, kakšno prednost bi bilo, bi do, s tem dobili, če bi to vedli v reformo SKP. Bio raznolikost ali zmanjšanje toplogrednih plinov, tukaj bi lahko dosegli veliko pozitivnih rezultatov. To so ključna načela, ki so temeljnega pomena za naš odbor te sem predstavil v tem poročilu. Hvala lepa. Euh, monsieur le, le rapporteur. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Sem poročevalka v senci in zato bi rada podala nekaj pripomb. Poročilo je zelo zanimivo. Gre za tehnično vprašanje, ki pa vpliva na več različnih področji omenili ste neodvisnost glede priglave živil. Vprašanje je povezano tudi z gensko spremenjenimi organizmi, tudi to ste omenili. Poleg tega to vpliva na naš način prehranjevanja. Zaužijemo namreč preveč mesa in tudi to bi lahko bil vzrok za prekomerno težo in zdravstvene probleme. Imamo zelo velik problem prekomerne teže v Evropi. Ne pravim, da je vse zaradi mesa, ampak je eden od vzrokov. Govorimo o soji in večino soje se uporabi za krmo, ne za človeško uživanje. Od 90. let do 2007 se je povečala poraba mesa na svetu. Poleg tega imamo tudi problem krčenja gozdov, toplogrednih plinov in tako dalje. na svetovni ravni ta sektor povzroči dosti več emisij toplogrednih plinov kot eh, prometni sektor. Vsi vemo, da 20 odstotkov toplogrednih plinov v Argentini eh, prihaja iz krčenja gozdov zaradi tega, da se lahko prideluje sojo. Tudi v Združenem kraljestvu so velike površine namenili proizvodni soje. Tako da lahko trdimo, da je porasla proizvodna soje. Zato je treba torej vprašanje beljakovin gledati v globalnem kontekstu. Rada bi se zahvalila poročevalcu za to, da nas je spomnil na vse te podatke. Rada bi povdarila tudi vprašanje maščob omega 3. Gre za vprašanje, ki je vedno bolj pomembna. Meso namreč ki prihaja iz eh, živil, ki jih krmimo sojo, vsebuje zelo malo maščob omega 3. Zato lahko to vprašanje povežemo tudi z vprašanjem zdravja. Omenili smo tudi vprašanje gensko spremenjenih organizmov. Strinjam se z njegovim poročilom, rada bi se zahvalila. Želela sem samo dodati <clears throat> nekaj teh informacij, sedaj pa damo besedo Dagmar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V takšnih razpravah imam eh, vedno eh, deja vu, ko se spomnim na prve takšne razprave v Evropski uniji, o teh smo prvič razpravljali pred 13 leti. 15, pred 15 leti smo takrat prvič govorili tudi o bolezni BSE. Leta 97 smo ustanovili preiskovalni odbor. 98 in 99 smo potem objavili naše rezultate in takrat smo skupaj s kolegi, nekateri so še vedno poslanci, sledili temu vprašanju lahko trdim, da zelo dobro poznam to zadevo. Danes se soočamo z vprašanjem in s tem problemom, ki smo ga deloma tudi sami povzročili, zato je na to treba gledati z določenega vidika. Gospod Tabajdi je pripravil mnenje na poročilo odbora za kmetijstvo. Gospod Heusling je poročevalec v odboru za kmetijstvo in poročilo je zelo dobro. Zelo težko bi bilo poročilo bolje eh, izdelati. Seveda pa bomo bom poskusili to tudi izboljšati, vseeno, kljub temu. Gospod Tabajdi je omenil razvoj beljakovinskega sektorja. Naš kolega iz stranke zelenih, ki je kmetovalec Friedrich Grefe zu Barndorf, ki nažalost ni več naš kolega, je povdaril, da čustva ne pripeljejo vedno do dobre politike. Gre za krmo s kostno moko, za krm, krmo beljakovin, ko gre za živino, v Evropskem parlamentu smo imeli zelo vroče razprave glede tega, tega nisem nikoli dobro razumela in moj kolega Grefec Obarnov ravno tako ne. Če si pogledamo poročilo gospoda Hojslinga v svoji sedmi točki, kot tudi gospod Tabajdi v šesti točki, omenja razlike med različnimi viri beljakovin. To je jasno. Seveda se strinjam s tem, da moramo poskusiti sami predelovati beljakovine v Evropi. To moramo tudi spodbujati, zato ne bomo postali bolj neodvisni od voza, ampak bomo poskrbeli tudi za visoko kakovost. S tem ne mislim samo na gensko spremenjene organizme, tega si seveda ne želimo, to sem vedno trdila. Za vse jece mora torej prepovemo kostno moko, istočasno pa prepovemo krmo sojo. Ne vem, sama si tega nisem želela. Zelo pomembno je, da spodbujamo predelovanje beljakovinskih rastlin, vendar pa ne bomo nikoli dosegli tega, da bomo samo zadostni, ko gre za takšne rastline, če temu ne bomo namenili velikih površin za monokulturo. Torej, ne moremo reči, da imamo alternativo. Če pa isto vseeno govorimo o tem, da moramo zmanjšati uvoz, potem se moramo ukvarjati tudi z vprašanjem kostne moke. glede tega, kar piše v šest točki mnenja gospoda Tajbida in sedmi točki gospoda Hojsinga, komisija ne želi poseči v to. Vprašanje zaradi tega, ker se boji posledic. Prepovedali smo torej krmo z beljakovinami za prežvekovalce. takrat je bila situacija drugačna in ker takrat ni bilo označeno, da, da so rastlinske beljakovine mešane z živalskimi beljakovinami in kmetovalci takrat tega niso vedeli. In še mimo grede omenim tudi ribjo moko. Ravno tako je neetično, da krmimo živino s ribjo moko. Tudi to bi lahko omenili za prežekovalce, vendar pa. Lahko omenimo kostno moko, ki prihaja iz Islande in Norveške, ki bi nam zelo radi prodali takšno moko. To seveda ni alternativa ne želim seveda delati reklame za kostno moko, vendar pa bi vseeno rada povedala, če torej izključimo prežvekovalce, imamo še vse jece, torej perutnino in prašiče. Mi v Evropski uniji si privoščimo, da pri klanju te, teh živali, dovolimo, da se potem zaužije to meso. Teh ne moremo potem ponuditi vse jedcem. Gospod Palcen je dejal, da moramo poskrbeti za to, da ne pride do kanibalizma, to je jasno. Torej, ne smemo krmiti iste vrste živali, živalskih ostankov potem drugim živalim. Torej, torej, zakaj ne bi potem tega spremenili v kostno moko in to potem s tem krmili druge vrste živali? Torej, treba je gledati tudi mikrobiološko proizvodno. S kolegi smo z Evropsko komisijo skupaj izdelali metodo, ki so jo izdelali potem na našo željo znanstvenikov in to je mešanica med temperaturo in pa časom, ki pripelje do sterilizacije. Torej, še vedno je možno s tem uničiti vse možne vzroke za bolezni. Torej, skupaj s to razpravo o beljakovinah lahko podpremo torej, večjo pridelavo stročnic in beljakovinskih rastlin. Istočasno pa moramo priznati, da ne bomo nikoli postali samozadostni in premisliti o mesnih odpadkih v naši živilski prehrambni verigi. Hvala lepa. Hvala lepa. Beseda dajem komisiji, predstavniku iz GD za kmetijstvo. Izvolite. Eh. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej želim čestitati poročevalcu za izvrstno pripravljeno poročilo. Mislim, da smo že na prejšnjem sestanku povedali, da se bomo morali še vrniti na nekatere izmed teh tem. Mislim, da je bilo že na začetku povedanih nekaj zelo dobrih stvari. Evropska unija je bila prva uvoznica soje ter sojine moke Zdaj nas je prehitela Kitajska, kar pomeni, da nimamo enake moči, kot jo imajo naši partnerji. Dejstvo je, da je nedvomno sedaj Kitajska vodilna uvoznica Kitajske oziroma soje. Predlagali ste, da se opravi študija glede beljakovinskih rastlin. Res je, morda je to res bil tabu desetletje dolgo, ampak mislim, da je vredno, da vse analiziramo sedanjo situacijo. Dejali ste, da iz gospodarskih razlogov ni najbolj dobičkonosno pridelovati beljakovinskih rastlin v primerjavi z žitaricami. Prepričan sem, da to drži. Dejstvo je tudi, da vidimo, kaj se dogaja z dodeljenimi zemlišči. Ampak vidimo, da se situacija spreminja. 86. člen naše horizontalne uredbe o gensko spremenjenih organizmih ter o skupnem tržnem redu predvideva določene spremembe. Govorili ste tudi o gensko spremenjenih organizmih. Ne želim se spuščati v to v podrobnosti, ampak dejstvo je. da če soja vsebuje gensko spremenjene organizme, potem morajo biti ti dovoljeni v Evropski uniji. Poslanci ste podarili, da je bila ta razprava zelo dolga. Sam bi dejal, da ni trajala 13, pač pa 20 let. 20 let smo govorili o beljakovinah. Ogledali smo si različne modele, ki nam lahko pomagajo povečati proizvodno beljakovin z suho krmo, potem oljne rastline. To je bil sistem, ki je bil zelo drag in poleg tega še zelo neočankovit. Kljub sem tem ukrepom. Pa ugotavljamo, da se je povpraševanje po soji povečevalo. Povečevalo se je sorazmerno z rejo živali v Evropi. Naj omenim tudi to, da se s proizvodnjo v Evropski uniji potreba po beljakovinah pokriva le v določenem odstotku. Prej je bil ta odstotek 30 odstotkov, sedaj pa vidimo, da se je z oljno repico nasadilo več zemlišč. Zanima pa me, ali se da vse nadomestiti z drugimi rastlinami. Če si pogledamo naš uvoz ekvivalenta soje, vidimo, da vsako leto uvozimo približno 35 milijonov ton če bi vsako leto želeli nadomestiti to količino z nekim donosom 2,8 na hektar, to je namreč pričakovan donos, potem bi to zahtevalo 14 milijonov hektarjev po Evropski uniji, poleg tega, kar je že v tem trenutku nasajeno. Kje pa bomo našli teh 14 milijonov hektarjev? To bi načeloma moralo priti od žitaric. Pri ječmenu in rži mislim, da ne moremo doste pridobiti. Največje površine lahko dobimo drugot. Na ta način bi dejansko pridobili še dve tretjini več zemlje. Kako lahko to naredimo? Zato bi morali predvsem poskrbeti za to, da se ta zemljišča odzamejo pšenici. Kaj bi to pomenilo za izvoz Evropske unije? To pomeni, da bi za šest ton na hektar dejansko potrebovali 10 milijonov hektarjev v primerjavi s 14, o katerih sem govoril prej. Torej, zelo težko bi bilo, da bi Evropska unija postala samozadostna in da bi ob enem neto uvažala tudi pšenico. Namreč biti moramo realistični. Ko smo se o tem pogovarjali na enem od prejšnjih sestankov, Sporočilo o SKP po letu 2013 še ni bilo objavljeno. Danes pa vam želim povedati naslednje. V sporočilu govorimo tudi o varnosti prehrane in ena točka v tem sporočilu omenja tudi beljakovine. Piše, da naj bi povečali sinergije med žitaricami in živinorejo, zlasti na področju beljakovin. Ne vas spomnim na nekaj številk, kajti če želimo proizvajati sojo, bi to pomenilo 14 do 15 hektarjev, ki jih moramo nekje najti. In to pomeni, da bi morali skoreniniti druge stvari. Hvala lepa. Zelo zanimiv prispevek k naši razpravi. Kdo je naslednji govornik? E, sono d'accordo con. Hvala lepa. Strinjam se s tem, kar je bilo povedano. Strinjam se s kolegi, ki so govorili pred menoj, pa tudi s komisijo. Uporaba klavnih odpadkov pri neprežvekovalcih je dejansko zadeva problematična, kajti če gre za vse jece, potem Te živali potrebujejo mešanica in uporaba samo rastlinskih beljakovin je lahko problematična. Nisem šel ponovno brati dokumenta iz leta 2001, ampak mislim, da če tem živalim ne bomo dajali tudi drugih beljakovin, recimo tukaj, tudi kostna moka. Naj omenim samo ribogojnice, naprimer. Nemogoče je vzgajati ribe brez kostne moke. Uporaba živalskih odpadkov. Včasih slišimo zelo različna stališča. Recimo v zvezi s tem besedilom želimo povabiti, da bi se živalski odpadki uporabili za proizvodnjo bioplina. Ampak, ko govorimo o bioplinu v tem istem odboru, se zdi, da govorimo povsem drugače. Namreč, da se pri proizvodni bioplina izloča ogromna količina CO2. Tukaj pravimo, da želimo spodbujati proizvodnjo bioplina z uporabo živalskih odpadkov. Obenem pa danes ugotavljamo, da se uporabljajo pri določenih kulturah odpadki. Ti odpadki se vsi skupaj predelujejo, na ta način dobimo bioplin, ampak tudi ogromne količine CO2 -ja in dobimo tudi ostanke te predelave, ki jih je tako ali tako treba raztrositi po poljih komisija nam je povedala svoje mnenje, ampak ni bila jasna, ali bomo spodbujali to dejavnost, da ali ne, ali to velja samo za odpadke, kajti danes se uporabljajo cele kulture, cele kulture se uporabljajo, cela polja se požanjajo, da se to meša z živalskimi odpadki in na to predeluje pri proizvodni bioplina ali znamo te emisije tudi ustrezno zajeti. Hvala, Katrin Suje. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da gre za zelo pomemben problem in mislim, da ne moremo v nedogled povečevati uvoz soje. Po drugi strani, pa moramo poskrbeti, da bomo zagotovili tudi ustrezno neodvisnost. Če se vrnem na to, kar je povedal gospod Abajdi, sprašujem se, ali je morda v tem kontekstu relevantno omeniti tudi BSE živalskih beljakovin ne smemo stigmatizirati, zlasti ne tistih, ki si prizadevajo za odlične proizvode. Seveda moramo poskrbeti, da bo ta sektor proizvajal tudi varne izdelke. Zato moramo proizvajati beljakovine z rastlinami, ne da bi povsem pozabili na živalske beljakovine. Naj se dotaknem še uvoznih kvot za beljakovinske rastline. V mislih imam predvsem sojo. Potrebujemo neke vrste nadzorni mehanizem, tako da bomo lahko preverjali izvor teh beljakovin, ki se uvažajo v Unijo. In okrepiti moramo tudi preglede, inšpekcije na kraju samem. V četrtem odstavku je omenjena varnost prehrane. To naj bi se zagotavljalo z priložnostnimi pregledi. Beseda priložnostni ni primerna, mislim, da bi morali reči sistematičnimi pregledi. Hvala lepa, besedo predajam gospodu Tabajdiju. Hvala lepa. Kar zadeva različne točke, ki smo jih slišali, v današnji razpravi. Mislim, da moramo resnično posvetiti večjo pozornost vsem spremembam. Vsem spremembam v prehranskih navadah evropskih državljanov. Strinjam se z marsičim, kar je bilo povedano, ampak kar zadeva varnost prehrane, smo postali ranljivi. Lahko bi celo rekli, da smo postali talci nekaterih tujih trgov. Ampak v zvezi s tem, kar je dejala Dagmar Rodberend, pozivam jo, da podpre moj predlog spremembe. Sem namreč član odbora za kmetijstvo in tudi poročevalec v tem odboru sem pa poročevalec tudi v tem odboru. Uložil sem predlog spremembe k temu poročili, kjer sem prosil komisijo naj pripravi študijo v zvezi s tem problemom. Namreč gre za živalske odpadke, gre za drobovino, ki naj bi se uporabljala za neprežvekovalce. Strinjam se tudi s Katrin Suje, ko pravi, da ne bi smeli povsem izključiti možnosti, da bi uporabljali ribjo moko, kostno moko in podobno za neprežvekovalce. Mislim, da tega ne moremo kar vnaprej izključiti. Seveda je za prežvekovalce to povsem izključeno, ne moremo pa tega povsem izključiti za neprežvekovalce. Mislim, da se moramo znebiti teh tabujev. In kar zadeva gospoda Rosija, naj povem, da sem bil poročevalec pri poročilu o bioplinu in strinjam se z Dagmar. Namreč spodbujati moramo zmanjševanje beljakovinskih polščin, spodbujati moramo proizvodno bioplina, vendar pa se bojim, da ne bo povsem izvedljivo, če vsemu drugemu obrnemo hrbet, kajti nikoli ne bomo samo zadostni, kar zadeva proizvodno beljakovin. To je dejstvo. In dejstvo je tudi, da obstajajo določene omejitve v zvezi z obdelovalno zemljo. Kje bomo pa našli 40 milijonov hektarjev, ki bi jih potrebovali. Zato mislim, da ne bi smeli pozabiti možnosti, da bi bili nekoliko bolj prožni, ko gre za krmo, za neprežvekovalce. Vem, da obstajajo nasprotovanja drugot še bolj kot v tem odboru, ko gre za uporabo živalske krme. Ampak veseli me, da imamo v tem odboru zelo realističen pogled. Pogled, ki upošteva tudi položaj na terenu. Hvala lepa vam za mm, vašo pozornost. Hvala vam za to poročilo in hvala vsem za razpravo. 7. decembra je rok za ložitev predlogov spremem, 23. decembra pa bo tekla razprava na odboru Agri. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za poročilo o izvajanju programov kohezijske politike za obdobje 2007-2013 za leto 2010. Gospod Fernandez. Hvala lepa. Sedaj pa prehajam na portugalski jezik. Lizbonska pogodba pravi, da je ena od temeljnih vrednot spodbujanje gospodarske, ozemeljske in socialne kohezije v Evropski uniji. V skladu s tretjim členom je to. In pred enim letom je Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Ampak če se sedaj posvetim vprašanju kohezijske politike. To je povezano tudi z gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo. In naš namen je, da bolj združimo približno 170 regij, ki jih imamo v Evropi. Gre za zelo pomemben vidik, ki ga je treba podariti. In vsaka zamuda pri izvajanju politike je nezaželjena. Trenutno je stopnja uporabe sredstev, ki so bila namenjena, 21 odstotna. Zato je izvajanje programov zelo pomembno. Še zlasti pomembni pa so tisti programi, ki so povezani s strategijo Evropa 2020. V mislih imam predvsem znižanje emisij CO2. -ja. V mislih imam predvsem energetsko učinkovitost in obnuljive vire energije. Gre za projekte, ki se navezujejo tudi na strategijo 2020. Emisije CO2 so po mojem mnenju najpomembnejše. Objavljena je bila številka 30 odstotkov, ki naj bi bila cilj, torej 30 odstotno znižanje emisij CO2. -ja. To je bil objavljeni cilj. V tej luči je ključnega pomena, da začnemo izvajati naše politike čim prej in tudi, da postopek izvajanja politik čim bolj pospešimo. Obstaja še en cilj, to pa je spodbujanje zelenih delovnih mest. S temi projekti je možno ustvarjati tudi delovna mesta in pravzaprav je to tudi eden najpomembnejših vidikov strategije Evropa 2020. Tudi sredstva za okoljske katastrofe so tu na voljo, naložbo v preventivo, v sanacijo industrijskih objektov. Zelo pomembno je, da se tudi ta vidik okrepi in da se tu naložbe pospešijo. Namreč dejstvo je, da je trenutno stopnja izkoristka zelo nizka. Prav tako moramo biti bolj prožni pri implementaciji programov. Komisijo pozivamo, da to zagotovi. Potem gre za ponovna pogajanja o stopni sofinansiranja, če države to želijo. Dejstvo je, da je možno zmanjšati birokracijo. Treba je spodbujati prožnost, seveda, znotraj določenega okvira, vendar pa je prožnost možna in nujna. Na ta način bomo lahko izboljšali tudi implementacijo in vrednost projektov. Pri vsem tem pa je seveda pomembna transparentnost, ki mora biti prisotna povsod. To je še toliko pomembneje pri okolju, ker moramo vedeti, kje končajo sredstva, kateri projekti so bili sprejeti in kaj se potem tudi izvaja. To je pomembno, tako z negativnega kot z pozitivnega vidika. Naj to razložim. Vedeti moramo, kateri projekti so bili sprejeti, kajti potem bomo lahko videli, kateri projekti so v nasprotju z okoljskimi cilji in ki bi lahko ogrozili cilje, ki smo se jih zastavili zlasti v okviru 2020. -2020. Prav tako je zelo pomembno vedeti, kateri so tisti projekti, ki so bili sprejeti in prispevajo k doseganju ciljev. Zato torej moramo vedno vedeti, ali kak projekt ogroža naše doseganje ciljev. Prav tako pa tudi, kot rečeno, moramo poznati tiste, ki dajo pozitiven prispevek in ki delajo za cilje, o katerih se vsi strinjamo. To pa je spodbujanje delovnih mest in Europa 2020. Zato moramo to upoštevati našo, kot ji že rečemo, mantro 2020 ali celo 302020. Vedeti je skratka treba, kateri projekti so bili sprejeti. Prav tako imamo ponekod tudi regije NUTS 3 in to je tudi na voljo na spletu vsi lahko vidijo, kaj se počne, kateri projekti so bili potrjeni in kateri projekti se tudi dejansko izvajajo. To je način za spodbujanje transparentnosti in spremljanja ter tudi za povečanje vključenosti in angažiranosti. Želim se zahvaliti gospodu Mikolašiku, ki je bil poročevalec v Senci. O tem sva se že pogovarjala. Skupaj pa delava tudi zato, da bi pripravila kar čim boljše poročilo za Evropsko unijo in to o temi, ki je zelo pomembna in za katero namenjamo tretjino evropskih financ. Hvala lepa, gospod poročevalec, gospa Šilders. Želim se zahvaliti poročevalcu. Dejstvo je, da je kohezijska politika bila eden od razlogov za uspešnost širitve leta 2004 in lahko povem, da je za Jersko kohezijska politika bila velik uspeh. Še vedno pa imamo velike neenakosti, ki nikoli ne bodo povsem izginile kot je umestni pregled za obdobje 2007-2013 pokazal, vidimo, da so še vedno velike težave. Skupina SD se bo zato ukvarjala za večjo učinkovitost na področju okolja in veseli me, da poročevalec to tudi poudarja. Prav tako morajo države članice tudi same sofinancirati prispevek Evropske unije in to v teh hudih časih, ko so nacionalni proračuni pod velikim pritiskom. Želim podpreti poročevalca, da bo čim več informacij na voljo preko spleta glede izvajanja politik. In če si pogledamo neenakosti v Evropski uniji, te ne prispevajo k temu, da bi imeli trajnostno, pametno rast, tako kot je to opisano v strategiji EU 2020. Kot peto poročilo omenja, naše kohezijske politike pri predstavljajo oprijemljiv primer tega, zakaj EU ni samo prosto trgovinska cona, kot je nafta. Namreč mi si moramo prizadevati za uspeh tudi po letu 2013 in moram reči, da se ponovno zahvaljujem poročevalcu in se veselim dela v naslednjih tednih. Charles Eber. Richard Zeber. Ah. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Čestitam kolegom za poročilo, ki je bilo pripravljeno. Mislim, da se moramo osredotočiti pri regionalni kohezijski politiki, da resnično smo v skladu z našim strateškim ciljem, ki ga sedaj imamo, strategijo 2020. In mislim, da je tukaj zelo pomembno, da se zazremo tudi v prihodnost. Vsi projekti, vsi programi se morajo ravnati po tem našem cilju. In mislim, da tudi v pripravah za naslednjo finančno obdobje moramo vedeti, koliko sredstev bo na voljo in kako dobra je implementacija in količna je stopnja izkoristka koliko se sredstva črpajo. Potem je to zahteva po poenostavitvi dodeljevanja sredstev, kar je upravičeno, ker smo do sedaj z ostrimi kontrolami imeli težave. Kolegi, smem prositi za posluh? Prosim za mir v dvorani. Grki očitno imajo tako pomembne razprave, da nimajo časa, da bi me poslušali. <laughs>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 regionalni vidik, kajti regije so tiste, ki najbolje vedo, kako želijo oblikovati svoje regije. In zdi se mi, da evropska regionalna politika tukaj dejansko daje pravi zagon. Ampak to zagonsko financiranje mora biti res samo zagonsko financiranje, dolgoročno pa se morajo projekti sami preživljati. In zato mislim, da moramo ostati pri tej predpostavki. Včasih imamo občutek, da tej predpogoji niso izpolnjeni. Dejstvo je, da zlasti, ko zadeva gozne požare, nekatere južnoevropske države skušajo enačiti situacijo in tukaj se bojim, da moramo biti zelo jasni, upoštevati pristojnosti in vedeti, katere so pristojnosti posameznih držav, da se ukvarjajo s posameznimi problemi. Mislim, da Evropa ne more odzeti vseh dožnosti državam, kajti včasih je dejstvo, da se problem lahko reši bistveno boljše na nacionalni ravni. Prepoved gradnje požganih območij je recimo ukrep, ki se mi zdi, da je primiran in tu je treba paziti, da sem ne zaidejo evropska sredstva. Kot rečeno, ne smemo pozabiti, zakaj je bila sploh oblikovana regionalna in kohezijska politika gre za infrastrukturo, gre za varstvo okolja in to seveda je zelo poseben cilj tudi za nas. Ampak kot rečeno, države članice so tiste, ki so glavne prejemnice, ne smejo pa pozabiti na to, katere so posebne njihove pristojnosti. Si Mišel Tremopoulos. Gospod Tremopoulos.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 Zavedam se, da ni tako. In to povem. Takoj dejstvo je, da je trenutno tudi seja odbora za podeželje in, oziroma za regionalni razvoj tako da se ne morem raztrgati in biti na seji obeh. Še enkrat povdarjam, da smo za kohezijsko politiko v času gospodarske in finančne krize, pa tukaj potrebujemo nek drug pristop. Gre za finančno krizo in v Evropi smo priča domino učinko. Nismo pa samo v finančni krizi, temveč v okoljski, energetski, gospodarski krizi. In zato moramo spremeniti politični pristop. Politična izhodišča Borozove komisije tukaj ne zadoščajo več. Potrebujemo dobro učinkovitost pri razvoju skla, kohezijskega sklada, pa tudi drugih skladov. Ponovno bo treba razmisliti, razmisliti o kohezijski politiki. Na to temo imamo predloženo besedilo, ki nakazuje nekaj možnih eh, korakov. Potrebujemo torej novo usmeritev in k temu mnenju bom predlagal tudi nekaj amandmajev. Treba je razviti neko novo perspektivo, nove poti. Države članice imajo svoje predloge, tudi različni akteri imajo svoje predloge, nekateri želijo nacionalizacijo eh, teh eh, problemov, želijo si prilagajanje nacionalnim okoliščinam. Tudi torej, naš cilj je zmanjšanje emisij za 30 odstotkov. Seveda je naš cilj tudi boj proti podnebnim spremembam, ohranitev biotske raznovrstnosti. Tudi to so pomembne teme.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 vse izključimo iz Evrope in se vse dogajalo zunaj Evrope, potem bomo dobili velike težave. Za nas mora biti človek v središču pozornosti, pa tudi ohranitev planeta. In mislim, da imamo možnost to tudi storiti. Gospod Nikolasik. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. in to ravno v pravem času. Kot kolega sem tudi sam član odbora za regionalni razvoj in okolje. Lepa. Torej še enkrat za besedo. Zahvaljujem se kolegu Fernandešu, ki je pri porabi pripravil eh, to mnenje in to zelo dobro odraža tudi mnenje odbora za regionalni razvoj. Zahvaljujem se tudi gospodu Ziberju kot eh, poročevalcu v Senci. Tudi sam sem poročevalec Senci in poročevalec, eh, odbo, poročevalec v odboru za regionalni razvoj sem skratka polnopravni član v regiji in tukaj na mestni. Na vsak način si bom prizadeval vključiti mnenje odbora Envi v končnem poročilu iz odbora regiji. Ta pregled uporaba kohezijskega sklada in sredstev za kohezijsko politiko nekaj pomembnega. Veseli me, da o tem razpravljamo, moramo še poglobiti to razpravo, krati pa ohraniti zaupanje v kohezijsko politiko. Naj vas obvestim, da se delo na poročilu nadaljuje, razvija, vse poteka zelo gladko, srečal sem se že z poročevalci v senci, kolega Tremopolus se žal tega sestanka ni mogel odeležiti, vendar upam, da mi bo posredoval svoje predloge, tako da bom lahko čim prej, kot sem že povedal, vključiti vse te predloge v, v moje poročilo. 11. januarja eh, bo poroči, dokončno poročilo pripravljeno prispevki, ki sem jih dobil in pripombe, ki sem jih slišal, tukaj predstavljajo zelo pomemben prispevek za nadaljno obogatitev besedila poročila. In to, kar je omenjal Žuzi Manuel Fernandez v svoji predstavitvi, predstavlja tudi moje prioritete. In zato bom poskušal to še bolj povdariti v, v besedilu mojega poročila. Eh, kolegice in kolegi, gospa predsedujoča, še enkrat eh, najlepša hvala, da ste mi prisluhnili. Veselim se nadaljnega sodelovanja, kot eh, tudi z veseljem pričakujem amandmaje, o katerih boste razpravljali v tem odboru. Upošteval bom vaše pripombe na sestanku odbora regij. Hvala lepa. gospod John Walsh iz komisije, prosim, vendar zelo, zelo nakratko. Hvala lepa, predsedujoča. Z vidika komisije pozdravljam delo poročevalca in razpravo, ki ste jo vodili danes tukaj. Namen uvedbe tovrstnega poročanja v obstoječe mandato je plod eh, razprav o nadaljni prihodnosti kohezijske politike. Kohezijska politika prispeva k doseganju okoljskih ciljev, ki se jih zastavila Evropska unija. Če analiziramo rezultate pogajen, ugotovimo, da smo več kot 30 odstotkov razporejenih sredstev iz eh, kohezijske politike namenili okoljskim prioritetam ali pa neposredno ali posredno, posredno mm, na področju vode, ka, torej direktni na področju vode, onesnaževanje zraka in tako naprej, e, posredni energetska učinkovitost, e, trajnostni e, promet, predvsem čist urbani promet. Mislim, da ste to zelo dobro razumeli. Ti programi vodijo z, se vodijo z deljeno odgovornostjo in pristojnostjo po načelu subsidijarnosti. Strateško poročilo ima namen, spodbuditi države članice za poročanje o svoji pomembni vlogi pri izvajanju teh programov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Nacionalna poročila so na voljo v jezikih države članice na našem, naši spletni strani. Priporočam jih za branje, saj daje bolj natančno sliko situacije. Tukaj izpolnjujemo nalogo biti bolj pregledni strinjamo se za zaskrbljenostjo glede določenih investicij. Proces se prepočasi razvija, kar je povdaril tudi poročevalec komisija, sodeluje z upravnimi organi, da izboljša izgradno zmogljivosti. Tesno sodeluje tudi pri okoljskih projektih. Mnoge službe komisije se se ukvarjajo tudi z mreženjem, organizacijo konferenc, seminarjem. Krepi pa se tudi sodelovanje med službami komisije, sploh na področju tehničnega podpora, podpore za izboljšanje energetske učinkovitosti. Strenjamo se s tem, kar je povedal poročilo, glede potrebe glede hitrega reprogramiranja in sofinanciranja držav članic. Zelo skrbno si bomo ogledali možnost eh, predstavitev teh informacij zelo vizualno, zelo jasno. Eh, predstavitev na kartah je morda zelo primern način in morda bomo lahko poročali o napredku čez nekaj mesecev glede informiranja javnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Deveti december je rok za vložitev predlogov sprememb. 24. do 16. januarja bomo o tem govorili v odboru in vi oziroma glasovali. Nekoliko sem bila prehitro izvolite. Bom kratek, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se za vse vaše prispevke, komentarje. Zahvaljujem se kolegom Igonašiku za njegovo razumevanje in prožnost. Tudi komisiji se zahvaljujem vsi komentarji, ki sem jih slišal, se pravzaprav skladajo za mojo eh, predstavitvijo. Naj samo še nekaj pojasnim. Govorimo o trenutnem večletnem finančnem okviru, ne o novem Odbor Sure pripravlja prihodni večletni finančni okvir. In tudi tam bo Envi pripravil svoje poročilo oziroma svoje mnenje. Kar hočem povedati, je, ne spreminjamo pravil tukaj BDP kot osnovni kriterij za financiranje ali kaj drugega. Uporabili bomo obstoječe kriterije v sedanjem večletnem finančnem okviru. In naj še enkrat povdarim, da je besedilo jasno glede doseganja ciljev Evropske strategije 2020. To je popolnoma jasno. Spokaj zadeva osredotočanje na trajnostni razvoj in ostale zadeve. Naš namen je zadeve pospešiti, pospešiti uporabo obstoječih sredstev na osnovi obstoječih kriterijev, ki pa bi lahko postali bolj prožni v skladu s tem, kar je tudi povedala komisija. Ne želim si, da bi katerakoli država izgubila tudi cent zaradi izvajanja teh programov. Še enkrat se zahvaljujem kolegom za prispevke in zahvaljujem se tudi za zelo koristno razpravo, ki smo jo danes vodili. Hvala lepa, gospod poročevanec. Torej 9. decembra do povdne vabložitev Amand Maji. 25. 26. januar in vi 28. februar odločanje in v marcu 2011 bomo o tem odločali na plenarnem zasedanju. Zdaj prihajamo na vprašanje glede Mačarske, ker imamo potem še zelo dolgo razpravo o izvajanju evropske okoljske zakonodaje, bi vas vendarle prosila, da to točko obdelamo v 15 minutah. Gospod, gospa, gospod Blanko dobiva besedo iz uh, eh, GD za industrijo. You, um... Gospa Blanko. Hvala, gospa predsedujoča. Naj izrazim veliko obžalovanje ob tej nesreči in izgubo življenj in pa udarim pomen mačarskih prizadevanj za blaženje posledic nesreče in pripravljenost eh, komisije pri nadaljne pomoči Mačarski. Tukaj imamo sistem za spremljanje oziroma centr za spremljanje. V okviru civilne zaščite oziroma instrumenta civilne zaščite smo eh, pomagali Mačarski in odposlali eh, pet uslužbencev, kar zadeva zakonodajo, ki je pristojna za te teh eh, obratov, izhaja to iz direktive IPPC. E na osnovi eh, direktive o odgovornosti, okoljski odgovornosti, komisija je 22. oktobra poslala pismo, potem, ko je bila faza odzivanja na krize zaključena. Takrat smo pisali mađarskim oblastem, zato da bi pridobili informacije glede tega, kako, različ, kako so izvajali različno evropsko zakonodajo v tem eh, primeru. Odgovor na to pismo je bil zelo podroben, zelo poln tehničnih informacij, vendar smo to dobili šele 24. novembra. Kot rečeno, gre za zelo veliko informacij, tudi zelo strokovnih in tehničnih zato komisija še vedno proučuje te informacije. Za uvod eh, pa bi bilo to dovolj. Bom z veseljem odgovorila na posamezna vprašanja eh, poslanki poslancev. Naj zaključim s tem, da je potrebno zagotoviti ustrezno izvajanje zakonodaje, da bi zagotovili visoko raven zaščite pred tovrstnimi nesrečami ter zagotoviti, da se takšne nesreče v prihodnje ne bodo več dogajale v Evropski uniji. Merci, madame, je passe la Hvala lepa. Gospod Tabadži ima besedo. Merci, madame la Hvala lepa, gospod predsedujoča. Prvo, kar je treba povedati z, o nevarnosti te rdeče gošče, je, da imamo bazilsko konvencijo na to temo, kjer je zapisano, da če se pH poveča nad 11,1, snov, ki ima tako pH vrednost, velja za nevarno kar pomeni, da bi morala Evropska eh, unija eh, svojo sodno prakso uskladiti z eh, bazilsko konvencijo. Slišali smo že, kako pomembno je pri okoljski škodi čim prej ugotoviti odgovornost za njo. Če je odgovorno podjetje, nek industrijski obrat, v tem primeru je ocenjena škoda 42 milijonov evrov. 3,7 milijonov je vrednost eh, same tovarne, 42 eh, milijonov pa je velika škoda. Čelo dobro bi bilo, če bi komisija preverila, kakšna je situacija eh, pri zadrževanju te rdeče gošče tudi drugod v Evropski uniji. Vem, da, imam, da imajo na Zahodnem Balkanu prav tako proizvodno boksita, kar predstavlja določeno nevarnost. In še nekaj. Eh, ponovno uporaba te reče gošče kot odpadnega materijala je zelo zapleten postopek. Temu sem že pred štirimi tedni postavil vprašanje in tukaj si želim končno dobiti odgovoro. Hvala lepa, Vrstas. Dank u, dank u voorzitter. Ik dank uh, de vertegenwoordiger van de commissie. Hvala Predsedujoča, zahvaljujem se predstavnici komisiji za odgovore, Gospe Sadohazi danes eh, žal ni z nami, zastopam jo, vendar smo vložili celo vrsto vprašanj. In eh, nismo dobili nobenega konkretnega odgovora na vsa ta vprašanja. Slišali smo, da naj bi bili kršeni štirje predpisi. Konec oktobra smo pripravili ta dopis, 24. novembra smo dobili odgovor eh, mađarskih oblasti. Zato bi od komisije čim prej želel dobiti neko oceno mađarskega odziva, tako da bomo videli, ali moramo sprejeti še nadaljne ukrepe kot Evropski parlament. Eh, gospa Hasi je vprašala, ali je komisija pripravljena odposlati mm, neko akcijsko skupino na to področje. To ste odgovorili. Potem pa imamo še eno vprašanje, gospod Hasi, glede položaja v drugih državah. Vemo, da imamo takšne obrate tudi v drugih državah. Eh, mislim, da v devetih državah. Gospa Hazi je vprašala, ali imate popisane te obrate in lahko zadeve tudi objavite tako, da bomo dobili pregled nad možnimi drugimi lokacijami, na katerih lahko pride do podobnih nesreč oziroma pri katerih bi vsaj morali izvesti inšpekcijske preglede. Mislim, da je to pravičen vprašanje, gospe Hasi, kako je z okoljskimi inšpekcijami in eh, pravno podlago. 2001 smo dobili osrezno sporočilo eh, komisije, 2002 smo sprejeli mnenje, 22. novembra 2008 smo v parlamentu na plenarnem zasedanju od komisije. Eh, zahtevali predlog zakonodaje priprave direktive, kjer je šlo za metodologijo inšpekcijskih pregledov. To smo zahtevali do konca 2009, zdaj imamo 2010. Eh, kaj se tukaj dogaja, bo ta zakonodajni predlog prišel, kakšna bo vsebina tega Eh, predpisa, kakšna bo metoda, bo to horizontalna direktiva in potem še specifične točke v posameznih eh, zakonodajnih aktih. To so bile vse vprašanja, na katera komisija ni odgovorila, potem pa povezano z okoljsko odgovornostjo in eh, jamstvom, tudi na to vprašanje še nisem dobil odgovora, bi si ga pa zelo želel. Tako tukaj slišimo predlog komisije glede finančnih garancij pri eh, prilagojenih eh, direkti, direktivah eh, o okoljski odgovornosti. Tukaj imamo tudi seznam nevarnih snovi. Od prejšnjih razprav smo dejali, da bi naj bi ta seznam sestavili na osnovi kriterijev, na osnovi sestave teh snovi. Če pa si pogledamo ta dokument bolj natančno, ugotovimo, da je neka snov, da neka snov velja za nevarno, če ima en odstotek sestavin, ki so korozivne natrijev, hidroksid je bil prisoten v tej rdeči gošči, to je tudi zelo korozivna snov. Lahko potrdite, da velja rdeča gošča na mačarskem kot eh, nevarni odpadek skladov za evropsko zakonodajo želimo se odgovore od komisije, drugače to nima smisla. Pridružujem se vam pri zahtevi po natančnih eh, odgovorih. Seveda vem, da je vse skupaj zelo aktualno in zato želim od vas izvedeti, ali nam lahko že danes eh, podate datum, ko boste posredovali odgovor odgovore. Kar je pa v kontekstu oziroma spričo vseh teh eh, nesreč, ki Vseh povzroči, ki jih je povzročilo malomarno človeško ravnanje, bi omenjala možnost očkodnine. Kakšni so mehanizmi za Eh, kaznovanje. Tukaj imamo solidarnost, ni sklad, ki, iz katerega lahko črpamo sredstva v primeru takšne nesreče. V tem primeru gre za zelo obsežno mm, nesrečo in veliko je bilo storjene škode, ne samo ljudi, ampak tudi okolje je zelo trpelo. Uporabljamo sicer načelo, da onesnaževalec eh, plača. koliko pa jaz vem, mogoče mi bodo mačarski kolegi oporekali, ampak koliko jaz vem, je eh, to podjetje bankrotiralo in ne bo eh, zmoglo splačati, plačati očkodnine, tako da bo celotna odgovornost ostala na državi. Je mogoče ponuditi neko pomoč v obliki kredita ali na kak drugačen način. In če bi lahko to predstavljalo napačen signal za podjetja, ki bi lahko začela verjeti, da bo nekdo drug poskrbel za probleme, ki jih proizvajajo oni. To je zelo pomembno eh, pri različnih projektih, ki jih pripravljamo in katerih je izvajanje povzroča določene dvome. Hvala lepa, Kriton. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Uh, Komisijo bi rad vprašal, ali komisija meni, da so izkušnje iz nesreče na Mačarskem nekaj, kar še bolj jasno zahteva neko direktivo o tleh, eh, ki bi jo morali pripraviti in sprejeti. po mojem, je tukaj potreba po jasnih predpisih eh, o tem, kako preprečiti onesnaževanje tal in kako izvajati dekontaminacijo tal. Nimamo drugega pravnega okvira, zato potrebujemo posebno direktivo za varstvo tal. Če bi imeli takšno direktivo, potem bi bila situacija na mačarskem nekoliko drugačna. Sej bi lahko drugače pomagali mačarski eh, pri odpravljanju posledic, pa tudi lahko bi preprečili nesrečo. Hvala lepa, Kriton. Gospa Blanko, prosim, da zelo hitro odgovorite na vprašanje, ki, iz, na vprašanje, ki ste jih slišali. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej naj se lotim nevarne glasnosti rdeče gošče. To vprašanje je bilo postavljeno strani dveh eh, poslancev. In tukaj je vprašanje, zakaj ta eh, snov ni bila klasificirala kot nevarni odpadek. Naj povem, da komisija meni, da direktiva upravljanja z odpadki velja v tem primeru. Na osnovi odgovora, ki smo ga dobili od mačarskih oblasti, mačarska ne meni, da bi bila ta direktiva tukaj uporabna. To je prva zadeva, mm, s katero, se, s katero se bomo še ukvarjali. Imeli smo sestanek na mačarskem in to smo že posredovali mačarski. To je prva točka, kar zadeva klasifikacijo. je pomembno vprašanje, da države niso dolžne rečo goščo uvrstiti kot ne nevadni odpadek. Imajo dve možnosti za klasifikacijo. Države članice se morajo odločiti, da na osnovi sestave odpadkov odločijo, ali bo ta odpadek klasificiran kot nevaren ali ne. Če Rdeča gošča vsebuje nevarne snovi nad določenim prago, potem mora takšna rdeča gošča veljati kot eh, nevarna. Tukaj govorimo o substancah, ki dražijo ali so korozivne, te veljajo kot nevarne. V skladu s tehničnimi informacijami, ki smo jih dobili od mačarskih oblasti, In kar izhaja iz naše prve analize je, da so sestavine v rdeči gošči nevarne. Vendar pa še nismo zadev natančno preučili, informacije so zelo strokovne, zelo tehnične, zato ne morete pričakovati, da smo naredili končno analizo. Seveda vam bomo podali končne rezultate naše analize, zdaj vam dajem začasne rezultate in sicer, da so bile sestavine nevarne, vendar pa rdeča gošča ni bila uvrščena med nevarne odpadke. Obrat je dobil uh, dovoljenje v skladu z direktivo IPPC in v tej uh, rdeča gošča ni bila uvrščena med nevarne odpadke. Glede na stanje, v katerem je trenutno naša analizija, se mnenje komisije ni spremenilo. Imamo Eh, dovolj zakonodaje, ki jo uporabiti. Vprašanje pa je, ali je bila ta zakonodaja ustrezno uporabljena ali ne. To pa ne bo spremenilo ničesar. To se pravi, oziroma akcijska skupina ne bi nič spremenila in trenutno menimo, da ta, takšna skupina ne bi mogla prispevati k eh, reševanju problema. Odgovorila bi tudi vprašanje na vprašanje glede podobnih lokacij v Evropi, šest evropskih držav ima devet eh, boksitnih proizvodn, 2,2 milijona ton boksita. V letu 2001 je bila proizvodnja, imamo pa devet tovarn aluminija, ki uporabljajo ta boksit, eh, ne glede na to, ali ga kopljajo ali pa uvažajo. Ena od devetih eh, rafinerij je tista na mačarskem vseh ostalih rafinerij eh, najdemo v Franciji, Nemčiji, Grčiji, Irski, Italiji, Romuniji in Španiji. Imamo na voljo eh, podatke glede eh, kopanja boksita in tukaj imamo tudi podatke o industriji aluminija. Podatki so na voljo in si jih lahko ogledate. Poleg tega ste postavili vprašanje glede inšpekcijskih pregledov. Če si pogledate direktivo o industrijskih emisijah, glede katerega smo dosegli soglasje prejšnjo poletje in je bil pred kratkim spred, so smo okrepili inšpekcijske zahteve, zato da bi zagotovili izpolnjevanje zakonskih obveznosti in ta zakonodaja velja tudi za te industrijske obrate, tako da računamo z odgovornostjo eh, prisotnih organov, da izvajo eh, potrebne inšpekcijske preglede v tovrstnih obratih, tako da se ne bo eh, zgodilo eh, kaj takega še enkrat. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja in se vam zahvaljujem za pozornost. Vam pa bomo sporočili rezultate končne analize informacij. Danes vam predstavila nek začasne ugotovitve, eh, ki smo jih doslej že pripravili. Hvala lepa. Merci, madame, pour ces précisions. Euh, Hvala lepa. Najlepša hvala za te informacije. Gre za zelo pomembno zadevo in preveriti moramo, če se je zakonodaja izvajala in če je bilo res tako, kako je prišlo do tako dramatične situacije. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za izvajanje Evropske okoljske zakonodaje. Najprej damo besedo gospe Pije Bučeli. ki bo nasplošno predstavila stanje glede izvajanja Evropske okoljske zakonodaje. Potem pa bomo obdelali različne točke. In začeli z krizo z odpadki v kampanji. Naj vas spomnim na to, da smo sedmo točko že obravnavali včeraj. Gre za izvajanje sistema EU za trgovanje z emisijami. Gospa Vočila, imam besedo. Merci beaucoup, madame la présidente. So, thank you, first of all. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, da ste dali priložnost Evropski komisiji, da nasplošno predstavi stanje izvajanja evropske okoljske zakonodaje. Da vas najprej obvestim o razvoju dogodkov v primeru kršitev, potem pa vam bom predstavila še ukrepe komisije, ki jih izvaja Evropska komisija, zato da podpre nacionalne organe pregona. Evropska komisija želi izboljšati transparentnost glede obravnave primerov kršitev. Vse te primere objavlja v obliki sporočil za tisk. Na področju varstva okolja smo objavili več kot 30 poročil za tisk, kar kaže na to, koliko ukrepov je bilo sprejetih v komisiji na tem področju. Vse te sklepe lahko pogledate na internetu, mislila pa sem, da bi bilo koristno za vas, da vam omenim nekaj najpomembnejših glede na sektorje. Na področju odpadkov smo sprejeli vrsto odločitev. Oktobra smo se odločili, da bomo, da bomo tožili Italijo zaradi kršitev zakonodaje leta 2004 v zvezi s čiščenjem odlagališč blizu Milana. Komisija se je odločila za denarno kazen. Gre za dnevno kazen 25.420 ali pa pošaljno plačilo več kot 50 milijonov evrov. V, ravno tako smo poslali opomin. Op Grči na podlagi člena 24 glede na razsodbo leta 2005, ravno tako glede odlagališč. V obeh primerjih, kot ste verjetno opazili, je situacija resnično zaskrbljujoča, zaradi tega, ker gre za razsodbe izpred šest ali pet let. Najpomembnejši primer glede zaščite narave je eh, bila kršitova eh, člena 260 na Malti glede lova. Komisija se je odločila, da bo pomnila Malta, zato ker gre za lov na 25 tisoč ptic letno in to ni v skladu z kriterijem proporcionalnosti, kot je razsodilo Evropsko sodišče v razsodbi septembra lansko leto. Na področju vode imamo kar nekaj primerov v državah članicah. zaradi upravljanja z rečnimi strogami. Ravno tako smo v skladu z členom 260 poslali prvi opomin Luksemburgu v sklad, zaradi razsodbe Evropskega sodišča, ker niso upoštevali pravil čiščenja odpadne vode. Glede kvalitete zraka je komisija tožila štiri države članice zaradi tega, ker niso upoštevale mejnih količin za delce PM10. Ravno tako obstaja kar nekaj kršitev zaradi enakih razlogov in tudi tukaj smo sprožili postopek. Uradni opomin smo poslali tudi Španiji in Portugalski zaradi neizvajanja razsod povezanih z načrto za nujne primere, in vprašanje, ki smo ga obravnavali prej, kaže na to, kako zelo pomemben je, da imamo načrte, ko gre za izredne primere. Avstrijo smo, smo tožili zaradi ne, zadostne zaščite zemlišč pa direktiva o pticah. V drugih primerjih je sodišče ugotovilo, da Švedska in Slovenija nista izvajali in vzma izvedbi, izvedli pravil glede dovoljen za industrijske obrate. Ker to kaže na to, kako zelo intenzivno je to delo in kako pomembno je, da delamo na področju sodnega pregona na ravni komisije kot varuha pogodb. Vendar pa je treba upoštevati, da komisija ni edini organ pregona za evropsko zakonodajo. V komunikaciji iz leta 2008 o izvajanju evropske okoljske zakonodaje smo povdarili potrebo potem, da je treba bolje osredotočiti naše ukrepe in se osredotočiti na vprašanje, ki, vprašanje, ki lahko prinese dodano vrednost na evropski ravni. Na nacionalni, regionalni in lokalni ravni pa so, se oblast, pa so oblasti v 27 državah članicah pri sprvotno pristojni za izvajanje evropske zakonodaje. V primeru, da nacionalne oblasti ne izvajajo te naloge, morajo ukrepati potem nacionalna sodišča. V primerih kršitve evropske okoljske zakonodaje bi kršitve bi lahko bolj učinkovito obravnavane na nacionalni ravni kot na evropski ravni. Zato se zanašamo na nacionalne sodnike, da poskrbijo za pravilno izvajanje evropske zakonodaje. Nacionalni sodniki imajo veliko pristojnosti glede preiskovanja, lahko se odločijo za nujne ukrepe, če pa je nujno, pa lahko pošljajo primarno vprašanje sodišču v Luksemburgu. Nacionalni sodniki so visoko kvalificirani sodniki, ki so neodvisni, kar je zagotovljeno z ustavo v vseh državah članicah. Zaradi tega pristopa komisija ne želi sprožiti sodnih postopkov, če obstajajo že podobni postopki odprti v nacionalnih sodiščih. To smo tudi predstavili septembra, ko smo videli 27 poročil, nacionalnih poročil o izvajanju evropske zakonodaje. Ta poročila je sprejela komisija. komisija ravno tako ne bo sprožila paralelnih postopkov, če obstajajo že nacionalni postopki. Vsi ti mehanizmi so v skladu z direktivami, kot je direktiva o dostopu do nujnih informacij, direktiva o zanesljivosti, direktiva o oceni vplivov na okolje in v skladu z direktivo o industrijskih obratih. Zanašamo se na nacionalna sodišča glede izvajanja evropske zakonodaje. In to je potekalo sporedno z novimi vrstami sodelovanja med Evropsko komisijo in nacionalnimi sodniki. Podpiramo Evropski forum sodnikov za okolje, in njihov trud za uveljavljanje okoljske zakonodaje, tako kot smo to eh, določili leta 2004. Sodelovanje s sodniki je bilo ravno tako spostavljeno v okviru določenih združenj evropskih administrativnih sodnikov in pa v okviru eh, sveta. Spostavili smo tudi sodelovanje nacionalnih sodnikov na področju okoljske zakonodaje. Ta program vključuje nekatere vrste izobraževanj in delavnic, eh, šolanja s tem, da ozaveščamo o ključnih elementih evropske zakonodaje, še posebej glede zašite narave in odpadkov. Ustrajamo, da se to izvaja tudi v praksi, kar je ravno tako zelo pomembno. In zato, da pride do izmenjave mnen in pa najboljših praks med nacionalnimi sodišči. Organizirali smo tudi konferenco o izvajanju evropske zakonodaje španskimi in portugalskimi sodniki in tožilci. Več kot 150 sodnikov in tožilcev je sodelovalo na tej konferenci. To smo organizirali v Sevili pred nekaj dnevi. Podobno konferenco bomo organizirali v Italiji naslednje leto. Tam bomo združili italijanske in romunske sodnike in tožilce. Zelo natančno spremljamo izvajanje določb Arhuške konvencije v zvezi s varstvom okolja. Predlog komisije za direktivo o dostopu do pravice in ta je blokirana na ravni sveta, obstaja kar nekaj zakonov na področju okoljske zakonodaje, ki vsebuje določbe v zvezi s dostopom do pravice pravice. Omenila sem že direktivo o varstvu narave, industrijskih obratov in eh, varovanje okolja. Zagotavljam vam, da so te direktive ena naših prioritet. Za zaključek lahko povem, da upam, da bomo s temi pobudami dosegli, da bodo nacionalni sodniki bolj učinkovito izvali svoje delo veljavljanja prava na področju okolja. Na Evropski uniji imamo sistem, ki poteka na več ravneh in zato se nam zdi pomembno, da je najpomnejše, da zagotovimo izvajanje spoštovanja naše, naše zakonodaje na celani ravni, zato da izboljšamo stopnjo varstva okolja v Evropski uniji. Najlepša hvala za to obširno predstavitev. Sedaj bomo začeli z vprašanjem številka 4. lahko najprej m, mm, dobimo kratko predstavitev torej številka 4 in 12. Najlepša hvala. Marca letos, 4. marca letos, je tudi torej še Evropske unije ugotovila, da je Italija kršila zakonodajo Evropske unije, saj v kampanji ni vzpostavila omrežja infrastrukture, ki bi zagotovilo odstranjevanje komunalnih odpadkov na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja. To je citat iz sodbe. Vendar pa Italija še ni sprejela potrebnih ukrepov za zagotovitev skladnosti sodbo sodišča. Dne 23. oktobra je Evropska komisija izjavila, da je sedanja situacija zelo blizu krizi, ki je izbruhnila leta 2007 in zaradi katere je Evropska komisija sprožila postopek za ugotavljanje kršitev pred nekaj meseci. Nevarni odpadki se mešajo in odlagajo skupaj s gospodinskimi ali organskimi odpadki v nasprotju z okvirno direktivo o odpadkih in direktiva o odlagališčih. Se opravičujem. V zvezi s tem splošnim vprašanjem želim povedati, da natančno spremljamo postopek ki so ga sprožili pristojni organi v Italiji. Po sodbi smo organizirali vrsto srečanj z regionalnimi oblastmi. Poslali smo dve pismi Italiji, zato da razpravljamo o posledicah sodbe. 21. in 22. novembra pa smo obiskali kampanjo. V času tega obiska smo se srečali z regionalnimi oblastmi, z svetniki za okolje v regionalnem parlamentu. Srečali smo se, obiskali smo edino, edini obrat za sežiganje odpadkov kjer smo razpravljali o direktivi v zvezi s žiganjem, obiskali pa smo tudi. Sam 8 milijon. Obiskali smo tudi torej odlagališče stropenih odpadkov, kjer jih je približno 8 milijonov ton. Po misiji smo poročali komisarju da potrebujemo ukrepe za izvanje te sodbe in da ti ukrepi še ne delujejo. Za nas to pomeni, da so ti ukrepi nujni za izvedbo sodbe. Regija kampanje mora nujno sprejeti nov načrt za upravljanje z odpadki. zato da se izognemo podobnim krizam kot leta 2007 ali pa da se izognemo krizi na začetku leta 2008, kot je bila leta 2008. Imamo naprimer še vedno primere od, odpadkov, ki ležijo po cestah v Neaplju. Vse to kaže na to, da potrebujemo strukturiran sistem za zbiranje in razvrščanje in odlaganje odpadkov. To mora biti vsebina novega načrta za upravljanje z odpadki. Ta načrt mora biti v skladu z zahtevami Evropske okoljske zakonodaje. prednost moramo dati v odpadkom v skladu z hierarhijo odpadkov, ko bo ta stopila v veljavo v obliki nove direktive o odpadkih. Prednost moramo dati torej zmanjšanje količine odpadkov, recikliranju in ponovni uporabi odpadkov. na no, načrt za upravljanje z odpadki mora zagotoviti izvajanje ločenih zbiran odpadkov v celi regiji, še posebej v provinciji in mestu Neapelj, kjer se to še ne dogaja, kar predstavlja več kot 50 odstotkov prebivalstva celotne regije kampanje. Načrt za upravljanje z odpadki mora zagotoviti regiji zmogljivost za kompostiranje, istočasno pa moramo spostaviti ukrepe za varno odlaganje v razumnem časovnem roku za več kot 8 milijonov ton eh, odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih v kampanji. Povdarili smo te elemente v času našega obiska v kampanji prejšnji teden. Regionalne oblasti so se obvezale, da bodo komisiji predstavile osnutek načrta za opravljanje do konca tega leta tega bodo sprejeli na regionalni ravni do aprila naslednje leto. Povdarili smo, da mora ta načrt za upravljanje odpadkov biti rezultat vključujočega in transparentnega postopka, zato da resnično zagotovimo odgovorni za ta načrt če tega načrta ne bo, se bo ta kriza vedno znova pojavljala. O tem smo prepričani. To predstavlja tveganje za človeško zdravje, ravno tako za okolje, kar je omenilo sodišče v sodbi. Če tega načrta ne bo, bo komisija morala zopet sprožiti sodni postopek, rezultat tega pa bo verjetno kazen. Zato bomo ocenili osnutek načrta za upravljanje padkov, katerega bomo prijeli do konca tega leta. Ravno tako bomo nadzirali polno izvajanje tega načrta. Odločitev glede tega, kdaj bi sprožili postopek v skladu s členom 260, bo seveda od, odvisna od vsebine, od časovnice in od izvajanja v skladu s časovnico tega načrta. glede vprašanja nevarnih odpadkov, ki se mešajo z gospodinskimi odpadki. Tukaj nimamo nobenih dokazov za to. Zato je nadzor tega vprašanja v pristojnosti nacionalnih organov. V zvezi z organiščem v Trcinju To odlagališče se nahaja v nacionalnem parka, parku, kar samo po sebi ne pomeni kršitve direktive o odlagališčih, kajti o tem nimamo nobene določbe v direktivi. Glede na sum, da se odpadke ne razvršča, oziroma se ne v tercinju. O tem zbiramo podatke in to obravnavamo v celotnem postopku v zvezi s kampanji. Vemo, da v kampanji obstaja kar nekaj problemov v zvezi z upravljanjem z odpadki. Prepričani smo, da so vsi ti problemi posledica pomankanja pravega načrta za upravljanje z odpadki in da se tega ni izvajalo v zadnjih letih. Zaradi tega smo se v našem postopku od vsega začetka osredotočili na upravljanje z gospodinskimi odpadki. Zaradi tega sodišče ustraja pri tem, da mora Italija čim prej sprejeti načrt za upravljanje z odpadki. Mislim, da sem vam podala pregled nad tem, kakšne je stanje v kampanji. Z veseljem pa bom odgovorila na kakršnokoli vprašanje. Najlepša hvala, preden nadaljujemo. Bi rada opozorila na to, da je z nami tukaj italijanska televizija Sky TV4. Gre za zasebno postajo. Ima kdo kaj proti, da se predvaja to razprava? Ne. Pozdravljam gospod Maconi, ki je predsedujoča odbora za peticije besedo pa damo gospe Evans, ki je prva na seznamu. Potem pa damo besedo Judith. Pa to se Jill Evans. Elve pa? No, a... Ah ne, dobro. Judith, torej. Zanpri. Uh, thank you, uh, thank you, chair. Um, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Najlepša hvala, gospa Čela, za te, ta pojasnila. V odboru za peticije smo poslali delegacijo v kampanjo, zato da se odzovimo, odzovimo na peticije iz te regije v zvezi z tveganjem za zdravje za prebivalce kampanje. Obiskali smo odlagališča in obrate za sežiganje odpadkov, ljudje obiskali pa smo tudi nezakonita odlagališča. Opazili smo, da je v preteklosti bilo že veliko potencialno dobrih načrtov, vendar pa je problem v kampanji izvajanje. Omenili ste tudi, da dokazi ležijo v izvajanju. Nadzorujete situacijo in omenili ste člen 260 in postopek v skladu s tem členom v povezavi z vprašanjem, če je treba sprožiti ta postopek, kar je seveda odvisno z vsebino načrta, kar pomeni kvaliteto načrta, časovnico načrta in izvajanje Kaj to pomeni? O kakšni časovnici govorimo? Govorimo o časovnici sodbe 4. marca letos ali govorimo o časovnici načrta kampanje ali vaši časovnici? Omenili ste izvajanje načrta nad strupenimi in gospodinskimi odpadki pravite, da je nadzor v pristojnosti nacionalnih organov. Vendar pa potrebujemo podatke za to, da preverimo, če se direktiva pravilno izvaja. Kako lahko torej povežemo to dvoje skupaj? Kako boste nadzorovali, če se to pravilno izvaja? Mislim, da je torej zaskrbljujoče. Prav imate, da odlagališče v Tercinju in da se ta nahaja v nacionalnem parku ni kršitev direktiv. Mislim, da je to velika vrzeli napaka v direktivi in to je treba čim prej popraviti. Sama bom sprožila postopek za okrepe znotraj parlamenta, da do tega pride. Slišala sem, da bo komisar Potočnik obiskal regijo, da bo preveril situacijo februarja. Je to res, da bo obiskal odlagališča, da bo preveril situacijo? Je to v skladu s možnim sprožim postopka? Dzień dobry, dziękuję pani, pani mm, poslance, następną osobę. Hvala lepa. Gospod, gospa Macuni, Erminija. Presidente, grazie. Grazie soprattutto per... Hvala lepa. Hvala predvsem zato, ker nisem članica tega odbora, pa sem vseeno dobila besedo upoštevaje dejstva, da gre za vprašanje, ki se nanaša ne samo na mojo regijo in državo, iz katere prehajam, pač pomislim, da gre za tematiko, ki sem jo obravnavala, kot je dejala kolegica Merkes, kot predsednica odbora za peticije preden rečem karkoli drugega, naj povem, da sem zelo hvaležna komisiji za pozornost, ki jo izkazuje v odnosu do zadeve, ki žal se toliko časa vleče v regiji kampanji in ki skrbi in to ne malo, tudi celotno Italijo. Gre za zelo staro vprašanje, ki je pridobilo več razsežnosti skozi leta in to predstavlja velike težave. Seveda je upravičena naša gostja, gospa Bučela, upravičeno povedala, da so bili opravljeni obiski zlasti v regiji Neaplja in Na teh obiskih so lahko ugotovili, da je situacija še vedno alarmantna, da so še vedno smeti na ulicah in da še vedno ni pravega načrta. Zaradi vsega tega je nujno, da Evropa pozorno spremlja, kaj se dogaja v naši regiji. Namreč vsi, vse institucionalne ravni, ki se ukvarjajo z odpadki v Italiji, morajo biti prisiljeni v to, da ukrepajo hitro in v predvidenih rokih. Naj dodam še to, da sem na dveh izmenjavah mnen skupaj z drugimi kolegi poslušala pristojnega za okolje v kampanji. Srečali smo se tudi z predsednikom kampanje, tudi s komisarjem za okolje, tudi s komisarjem za GD regi. In na teh izmenjavah mnen smo slišali nekatere zelo močne zaveze, ki so bile dane. Gospa Bučela je govorila o predlogu načrta ki naj bi bil predstavljen do konca decembra, v prvih treh mesecih naslednjega leta pa naj bi bil predstavljen dokončni načrt. Ampak te obljube so se navezovale tudi na vsebino načrta, ki naj bi ga predstavili. In ta vsebina naj bi šla v smer, ki jo je nakazala gospa Bočela. Tudi GD za okolje je govoril o načrtu za ločevanje za diferencijacijo odpadkov in za nadaljno uporabo odpadkov. To so zaveze, za katere res upam, da se jih boste držali. Ne samo zato, da bi bila ustrezna kronologija, da bi bili spoštovani roki, pač pa tudi, da bi se držali vsebine, tako kot je bila napovedana pred odborom za peticije. Kolegica Merkis je bila vodja delegacije, ki je odšla na obisk v imenu odbora za peticije. Vem, da spremlja to zadevo in tudi sama bi rada tukaj par zadi dorekla. Gospa Bučela je govorila o ustreznih rokih. O ustreznih rokih se je že govorilo 12 do 24 mesecev za uklonitev sodbi, torej 12 do 24 mesecev za potrditev načrta, kot ga zahteva sodišče. Sodišče je obsodilo Italijo, ker ni sprejela načrta ne samo v predvidenem roku, pač pa tudi, ker ti načrti niso vsebovali take vsebine, kot jo zahteva evropska regulativa. Prosim, da nam poveste kaj več o tem. in na podlagi odgovora bi lahko postavila še eno vprašanje, pa ga ne bom, ker je to vsebovano že v vprašanju gospe Merkis, navezuje pa se na postopek oziroma prejšnji člen 260. Veste tudi, kaj se je dogajalo na medijskem področju. Zdelo se je, da naj bi kampanja bila ponovno pred sodiščem. Gospa Bučela pa je že napovedala in mislim, da bo še pojasnila, da postopek po nekdanjem členu 260 lahko sprožijo le, če načrt, kot je bil najavljen, ne bo predstavljen v naslednjih oziroma v prvih treh mesecih prihodnega leta, torej do marca. Naj povem, da se tudi sama strinjam eh, s kolegico Merkis, ki se pravzaprav čudi, nad tem, kako je možno, da dejstvo, da se nahaja odlagališče v nacionalnem parku, ni v nasprotju z zakonodajo. V zadnjih letih smo slišali, kako so se vsi čudili in rekli, da to ne more biti možno. Sedaj pa slišimo, da je to nekaj običajnega. Torej, po eni strani gre tudi za pozitivno dejstvo, ker očitno je Italija skupnostno pravo pravilno uporabljala in to me tolaži v dobrem in v slabem. Po drugi strani pa bi tudi sama komisijo prosila, da je bolj pozorna pri podobnih situacijah, kajti če imamo uredbo za varovanje okolja, katere namen je, da zavaruje še zlasti ranljiva področja, kot je recimo Vezuvski krajinski park, potem je nekoliko čudno, da se na takih območjih ne izključi možnosti, da se invazivno posega v okolje, kot se to stori recimo z odlagališči odpadkov. Če zaključim, naj povem, da bi rada ob tem izrazila tudi svojo polno pripravljenost za sodelovanje s komisijo, še zlasti zato, da bi pospešili roke za komunikacijo komunikacijo med lokalnimi organi ter evropskimi institucijami. Želim si namreč, da bi čim bolj olajšali nalogo, ki jo imajo lokalni organi oblasti. In seveda želimo si, da bi se spoštovali roki, ki jih je predpisala komisija, kar se mi zdi, da je naša skupna želja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Rivelini, naslednji izvolite. Potem gospod Prodi, Arsenis in Rossi. Prosim pa vas, da ste vsi kratki, ker imamo še par stvari, ki jih moramo obdelati pred kosilom. Gospod Rivelli. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem gospe Bočeli oglašam se ne samo kot evropski poslanec, ampak tudi kot sin mučeniške dežele, ki je danes dejansko v središču pozornosti Evrope in sicer zaradi tako dramatičnega vprašanja, kot je to. Popolnoma se strinjam s komisarjem, ki govori o kronološkem programu v zvezi z načrtom, ki ga je treba predstaviti do konca leta, ki ga je treba čim prej potrditi v kampanji. Govor je tudi o možnih globah, ki naj bi jih bila deležna Italija ali kampanja bolj konkretno. Kajti absurdno je, da se v letu 2010 srečujemo s tako tragično situacijo. Razumem, nalogo komisije. Razumem tudi, da podobno kot sodniki, ki na nek način očistijo neučinkovito osebje, tu bi se lahko pogovarjali, zakaj se je to zgodilo, kdo se je okoristil z odlaganjem odpadkov, koliko sredstev je recimo porabila Nemčija za to našo katastrofo, ampak to ni stvar, o kateri bi se pogovarjali danes. Tisto, kar po mojem mnenju manjka v poročilu gospe Bočeli je, kako iziti iz te krize. Če smo v Evropski uniji, potem ne moremo misliti, da ne bomo pomagali neki skupnosti v težavah, če je to edina Ne moremo samo birokratsko analizirati situacije, ne moremo samo predvideti nekih določb za kaznovanje Italije in kampanje, pač pa se moramo enkrat za vsele pogovoriti, kako poiskati izhod iz te krize, kajti kampanja je sestavni in pomemben del Evrope. Potem, ko sem prisluhnil tudi predsedniku regije, ki je zaskrbljen zaradi tega, kar se dogaja in ki bo moral nedvomno spoštovati roke, ki jih je navedla gospa Bučela. Sprašujem, ali obstaja program evropskih državljanov iz kampanje. V odboru za peticije sem si dovolil, da kot prebivalec te regije povem nekaj. Mislim, da so nam prebivalcem kampanje pravzaprav nataknili roge, kajti verjetno bodo Italijo in kampanjo očistili, ampak očistili ne bodo resnično odgovornih, pač pa bodo kaznovani državljani, evropski državljani in prebivalci kampanje. Zato, gospo Počeli, sprašujem, ali so kakšni načrti, da bi Evropska unija ne samo kaznovala, pač pa tudi pomagala skupnosti v kampanji. Ali obstaja kak načrt v tem smislu? In ob koncu še zelo konkretno vprašanje. V uvodnem nagovoru je gospa Bočeli dejala, da bo Evropsko sodišče oziroma računsko sodišče kaznovalo Italijo zaradi odlagališča v Milanu govora je bilo o 22 tisoč evrih dnevno. Nam lahko poveste kaj več o tem, kajti tudi tu bi rad razumel, ali obstaja ne samo solidarnost na italijanski, ampak tudi na evropski ravni. Dziękuję. Kolejnym mówcą jest pan Vittorio Prodi. Hvala lepa, gospod Prodi. Hvala predsedujoči. podobno kot moji kolegi. Sem prepričan, da verjetno nekateri ne razmišljate ravno pozitivno o Italiji, ampak mislim, da moramo pogledati resnici v obraz in videti, da gre za izjemno resno situacijo. Bi pa rad povdaril, da obstajajo v Italiji mnoge druge regije, kjer se stvari izvajajo dobro. Sam sem predsedoval provinciji Bolonje in naj povem, da se je takrat zgradilo ogromno infrastrukture, tako kot je šlo za zbiranje, kot tudi za gospodarjenje z odpadki, vključno z veliko sežigalnico in tremi podpornimi odlagališči. Torej, lahko rečemo, da v Italiji so na voljo sredstva in po mojem mnenju bi se morali vsi skupaj zavezati k temu, da bo obstajala solidarnost, ki je včasih v sami Italiji ni bilo dovolj, zato da bi se na čim bolj učinkovit način spopadli s tem problemom. Zato bi rad tudi ponudil nekatera zagotovila zlasti prijateljem, kolegom, ki težko verjamejo, da je možno, da se kaj takega dogaja, bi rad ponudil neka zagotovila, da v Italiji obstajajo zmogljivosti. Prepričan sem, da bo država uspela poiskati način, da pride do rešitve. In to vključuje tudi tisti del, ki se nanaša na prisotnost organiziranega kriminala, ki očitno predstavlja največji vprašaj pri vsem tam. Hvala lepa, gospod Prodi. gospod Arsenis. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisijo sprašujem, ali je ta nacionalni park del mreže Natura 2000? Lahko prosim dobim odgovor na to, preden nadaljujem. Ali imate to informacijo? Imam informacijo, da je del Vezuvskega italijanskega nacionalnega parka del mreže Nature 2000. Ali pa to odlagališče, ki je na meji v Tercinju, ne, ali to tudi sodi pod Naturo 2000, ne vem, ampak skoraj pripričana sem, da ni. Hvala lepa, hvala za ta odgovor. so tako odlagališča dovoljena tudi na območjih, ki sodijo pod Natura 2000? Če je tako, potem je to zelo pomembno vprašanje. Mislim, da moramo poskusiti ugotoviti, katere nevarne dejavnosti se odvijajo na območjih, ki so zaščitena zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti. In tu bi se pridružil kolegom, ki so izrazili zaskrbljenost v tem v zvezi. Dziękuję, koledze, um, Hvala lepa, gospod Arsenis. Sedaj pa ima besedo gospod Rosi. Ja, Gre za vprašanje odpadkov v Italiji, ki se vleče že leta in desetletja dolgo zaradi slabega gospodarjenja. Očitno niso uspeli odlagati odpadkov in zato so morale druge regije prevzemati te odpadke, recimo Piemonte, Cuneo, Lombardija in tako dalje. Zato gospod Rivellini, mislim, da ni res, da da pravzaprav natikajo rogove prebivalcem kampanje. To se kvečemu dogaja vsem ostalim, ki morajo prevzemati te odpadke. Res pa je, da bi morali bolje pogledati, kdo so tisti, ki ne zmorejo gospodariti z odpadki. Če ti ljudje tega niso sposobni, potem mora poseči država. Kolega Arsenis in drugi so dejali, da se odpadke v primerjih, ko obstaja zdravstvena ogroženost, odpelje pač kam drugam. Tercinjo dejansko leži blizu nacionalnega parka, ampak to je staro odlagališče, ki se ga je dalo na kratko zapolniti. In pač so to naredili. Je pa dejstvo, da bo zelo težko načrtovati in zgraditi sežigalnice, Če bodo namreč pripravljeni načrti in ti načrti ne bodo spoštovani, potem upam, da bodo ti lokalni organi oblasti plačevali kazni, ko bodo izrečene. Ne vem, zakaj bi morali vsi italijanski državljani plačevati kazni. Plačati bi morali tisti, ki so povzročili te odpadke, ki niso znali gospodariti z njimi, ki jih niso znali uničiti, ampak so te odpadke pošiljali povsod po Italiji. In ne vem, zakaj bi zdaj morali te odpadke odpadke ponovno razpošiljati po celi Italiji. In gospa Bučela, verjetno boste razumeli, da nismo ravno navdušeni, ko sprejemamo te odpadke. Zato prosim komisijo, da naredi vse, kar je v njeni moči, da se pripravi načrt, da se regiji pove, da mora ta načrt oblikovati, ga spoštovati in da bodo prišle kazni. Kazni pa morajo plačevati lokalni organi, ki niso bili sposobni opraviti svojega dela. Dziękuję panu Ros. Hvala lepa, gospod Rosi. Gospod Učes. E, e, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Mislim, da moramo začeti pri objektivnem dejstvu. Situacija je neuzdržna, vendar pa državljani pozivajo k uresničevanju pravice do zdravja. In zdi se mi, da je pravica do zdravja tisto, kar je na prvem mestu. Imamo odlagališče, ki se nahaja na območju pod okoljsko zaščito. Evropska unija je vedno govorila o tem, da je zaščita okolja tista, kar je na prvem mestu. Ampak Poleg tega objektivnega podatka je treba upoštevati še par stvari. Kolega Rosi je recimo govoril o odpadkih, o gospodarjenju odpadkov v tej regiji. Ne moremo pa pozabiti, da leta dolgo so prihajali kamioni severne Italije, severne Evrope odpadki, tudi toksični odpadki, ki so žal še vedno zakopani v nelegalnih odlagališčih pod zemljo, s katerimi gospodari mafija. To je problem ne kampanje, to je problem države in Evropske unije. Zato so dobrodošle pobude, ki so bile omenjene danes do povden, ki jih je omenila komisija. Glede tega se moramo potruditi. In glede na to, da smo videli, da je naš premijer Berlusconi dal obljube, najprej govoril, da bo razrešil vse, potem je dejal, da bo v 15 dneh vse razrešil. Prejšnji teden je dejal, da bo vse skupaj razrešil v treh dneh, ampak očitno je nekdo, ki so ga očitno prevzele divje zabave in ker je tako utrujen, ne otegne razmišljati o težavah, ki jih imajo italijanski državljani. Zato je dobrodošlo odločno ukrepanje komisije in to je pot, ki jo po mojem mnenju moramo nadaljevati. Zanim oddam głos e, predstavitelovi komisiji, e, Preden dam besedo komisiji, gospod Rivellini ponovno prosi za besedo. Solo v minuto, mi skuzi. Samo minutko, se opravičujem, predsedujoči. Spomniti želim, da je regionalna vlada kampanje bila izvoljena pred komaj šestimi meseci in zato je potrebno odgovornost ugotoviti, je pa treba tej novi vladi treba pomagati. Mislim, da se je ta nova vlada že povezala s komisijo in gospo počela. Prijatelju in kolegu Rosiju pa želim povedati, da če bodo lokalni organi morali plačati kazen, potem tudi za odlagališča v Milano in v Lombardiji, naj tudi tisti plačajo te kazni. In na ta način lahko kaznujemo vsa tista podjetja z severa, ki so kampanjo uporabljala kot smetišče. Mi predstavljamo 27 držav. Če hočemo razmišljati kot enotna Evropa, potem ne moremo razvrščati državljanov na državljane prvega in drugega razreda. Vsi skupaj moramo biti, sicer ne bo ne Italije, ne Evrope. Hvala lepa, gospod Rivelini. Sedaj pa Gospa Bočeli, izvolite. Hvala lepa. Glede na to, da je večina prispevkov bila v italijanščini, bom odgovorila v italijanščini. Opravičujem se gospodu Arseniso, ampak prepričana sem, da bo tudi on imel tolmačenje. Prva stvar. Moji odgovori se nanašajo samo na tisto, kar je v pristojnosti komisije. Vse tisto, glede česar komisija nima pristojnosti, sega izven meja mojega delovanja. Najprej na odgovorim gospe Merkis. Slišali smo zelo konkretno vprašanje. Omenjen je bil bivši člen 260 in komisija bo zato tudi ustrezno določila roke za pripravo in izvajanje načrta. In vprašanje je bilo, kateri so ti predvideni ali primirni roki. Mislim, da bom s tem odgovorom odgovorila tudi drugim, ki ste mi postavili vprašanje. Evropsko sodišče govori, da je potrebno sodbo uresničiti hitro in v razumnih rokih. V tem primeru so pomembni trije elementi. Prvič, sprejetje načrta, ki mora vsebovati vse potrebne elemente, potem vsebovati izvedba načrta in tudi samo odlaganje teh bal odpadkov. Verjetno bodo pri teh treh elementih roki različni, kajti mislim, da si ne moremo predstavljati, da bi 8 milijonov ton odpadkov lahko na ekološki način odstranili v 12 mesecih. Zato bo komisija morala oceniti, ali se dejavnosti izvajajo dovolj hitro. To bo naša naloga. Potem, če odgovorim na vprašanja, ki se nanašajo na lokacijo odlagališča v Trcinju. Kot prvo, direktiva o odlagališčih ne prepoveduje izgradnjo odlagališč v nacionalnih parkih, vsaj neizrecna. Tako imamo direktivo o habitatih, ki predvideva izrecno, da v primeru, da se odlagališče, iz razlogov, ki so v interesu obratov. Torej, če se zgradi odlagališča na lokaciji, ki sodi pod Naturo 2000, potem je treba upoštevati člene 6.3 in 6.4 direktive. In ko sem v svojem uvodu vse tisto, kar se bo dogajalo 4. marca dalje, zato, da bi izvedli sodbo sodišča, vse to bo moralo biti narejeno ob polnem spoštovanju okoljskega skupnostnega prava. To se v prvi vrsti nanaša na gospodarjenje z odpadki, pa tudi na druge okoljske direktive. Potem naj povem, kar zadeva kazni, da je sodišče tisto, ki odloča o kaznih. Ko komisija drugič toži neko državo pred sodiščem, predlaga kazen, ni pa nikoli komisija tista, ki bi odločala o kaznih. Evropsko sodišče ima prosim proste roke pri svojem odločanju. Vedeti pa moramo, da je vsaka sodba naslovljena na državo, država pa se potem sama odloči, kako, na kakšen način bo plačala kazen, ki jo je prijela. Mislim, da sem s tem odgovorila. Hvala lepa za pozornost. Hvala, gospa Bučela. Če dovolite, želim pozdraviti 35 obiskovalcev, ki prihajajo iz območja Loare in ki jih je povabil informacijski center iz Pariza. Lep pozdrav. So kakšna vprašanja glede okoljske politike? Če imate obiskovalce kakšno vprašanje? Sandrin Berlje je postavila vprašanje glede biotske raznovrstnosti. Nima pani Sandrin Berlje na sali, v zvezi s čim. Očitno je ni v dvorani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 tudi nekdo zastopa. Izvolite. Uh, Postavila bom tri vprašanja v imenu gospoda Zeberja. Eh, Glede eh, direktive o vodah, kjer naj bi objavili načrte za povodja. Vprašanje je, katere države so pravočasno objavili načrte za upravljanje povodi in koliko načrtov za upravljanje povodi je bilo doslej objavljenih in ali so skladni s smernicami iz okvirne direktive o vodah. Uh, Drugo vprašanje pa se nanaša na REACH. Bi lahko komentirali o tem, kakšno je trenutno stanje pri izvajanju te direktive. Vprašanje je, ali bo potrebna revizija uredbe in če, v kakšnem časovnem okviru in ali se zdi komisiji potrebno razširiti REACH. In še zadnje vprašanje za gospoda Zebere se nanaša na šesti okvirni okoljski program, ki glede ohranjanja biotske raznovrnosti in naravnih eh, virov ter odpadkov, kakšno izvajanje šestega okoljskega akcijskega programa in kolikšni meri je njegovo izvajanje že dokončano. To so vprašanja in če smem dodati še eno vprašanje v mojem imenu. Komisija je govorila o arhuški konvencije in odrečbi eh, družbe, kakšen je pogled eh, komisije, a je udeležba javnosti oziroma civilne družbe v okoljskih projektih primerno, ali to deluje, ta instrument deluje ali ne. Dziękuję, Hvala lepa, gospod Marko Najte nažalost eh, ne bomo imeli časa, da o vsem tem razpravljamo. Tako da bomo morali zadeve priložiti na naslednjo sejo. Mogoče pa bi lahko komisija vsaj odgovorila na vprašanje glede voda. Pan Julius Garcia. Gospod Julius Garcia. Thank you. Thank you very much, eh, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Tukaj imamo tri specifične vprašanja povezana z okvirno direktivo o vodu in načrti za upravljanje po vodi. Katere države so objavili načrte za upravljanje po vodi pravočasno in koliko jih je objavilo? In potem je še tukaj vprašanje skladnosti eh, z smernicami okvirne direktive o vodah. Kar zadeva prvo vprašanje, je 12 držav izpolnilo rok, se držalo roka, spostavljenega eh, z okvirno direktivo o vodah in so obvestile komisijo 22. marca 2010 o svojih načrti za upravljanje po vodih. Malta Češka, Francija. Latvija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo. Dodatne štiri države članice so objavili svoje načrte za upravljanje po vodi po poteku roka iz direktive Estonija, Mačarska, Irska in Italija. Zdaj pa smo sprožili postopke zaradi kršitev proti preostalih 11 držav članic, ki niso izpolnjene svoje dožnosti v skladu z eh, okvirno direktivo o vodah. Mislim, da je potrebno omeniti, da dva primera proti Belgiji in Litvi zadeve delno sprejetje oziroma delno ne sprejetje načrtov za upravljanje po vodi te države članice so predložile nekatere načrte za upravljanje po vodi, vendar pa ne eh, za celotno območje države. Kar zadeva drugo vprašanje, koliko teh načrtov je bilo objavljenih do sedaj, kot rečeno, smo dobili 110 načrtov za upravljanje po vodi. 66 jih še manjka. Poleg tega smo dobili celo vrsto obvestil glede sprijetja mednarodnih in nacionalnih načrtov, kar zadeva zadnje vprašanje in sicer skladnost z zahtevami direktive o vodah. Naj povem, da smo že začeli ugotavljati, ali so načrti v skladu z okvirno direktivo o vodah, vendar delo še poteka. Pričakujemo, bilateralne stike z državami članicami v letu 2011. Če bomo ugotovili, da načrti niso v skladu Za okvirno direktivo o vodah bomo sprožili ustrezne postopke. Poleg tega bo komisija objavila poročilo glede eh, celotnega izvajanja okvirne direktive o vodah na osnovi oceno, ocene načrta za upravljanje po vodih. To poročilo bo del načrta za lepo 2012 za zaščito evropskih voda. Hvala lepa. Chciałbym podziękować panu Julio Garcia Burgues, który przez 8 Gospod Garcia Burgues, chwała lepa, ki predstavlja stično točko med eh, Evropskim parlamentom in komisijo že 8 let in redno odgovarja na naša vprašanja. Zdaj se je preselil na drugo delovno mesto, želimo vam eh, vse najboljše na tem novem delovnem mestu. Eh, sprašujem pa še, če želi še kdo postaviti vprašanje, če ne. Ta pitanje bude mm, v naslednjih spotkanjah komisije, mm, kontinuovana debata nad njimi. Potem naj povem, da bomo nadaljevali za razpravo o teh vprašanjih na naslednjih sejah. A naše